Dear colleagues, we're about to resume our work. Kolegice in kolegi, nadaljujemo z delom. Najprej želim med nami toplo, najtoplejše pozdraviti gospo komisarko Redingo. Ne šalim se, ampak danes zjutraj, danes dopovdne je bilo v tej dvorani izjemno mrzlo. Zdaj pa smo doželi temperaturni šok iz, hladilnice, tako rekoč, smo prišli v rastlinjak, toplo gredo, zelo vroče je zdaj to noter. Kdo je povzročil to spremembo? Če je kdo tu v dvorani, ki lahko vpliva na to, če lahko to spremeni, naj razmisli, se je res se temperatura drastično dvignila. Morda bi lahko našli bolj ugodno temperaturo, nekje na aritmetični sredini. Če bi se temperaturo res dalo malo znižati, bi nam to zelo pomagalo. Bolje bomo lahko delali. kot sem dejal, pozdravljamo na odboru gospod Vivian Redding, s katero bomo skupaj pregledali uh, eh, štokholmski program. Veseli smo, da lahko počasi končamo s težkim delom odbora Libe za leto 2012. Leto se izteka. In zelo zadovoljen sem, da lahko leto končamo z umestnim preredom štokholmskega programa. Štokholmski program je bil sprejet med švedskim predsedovanjem. Točno takrat, ko je začela veljati tudi Lizbonska pogodba. In vprašanje varnosti, svobode in pravosodja se zopet vrača med nas. Vrača se sem v Evropski parlament med nas. Mi smo so zakonodajalec v rednem zakonodajnem postopku oziroma so zakonodajnem postopku in na ta način bomo lahko zelo dobro vplivali na postopke. Se pravi, točno tri leta potem, ko je začela vlati Lizbonska pogodba, lahko zopet pregledamo izvajanje štokholmskega programa. Pripravljamo tudi poročilo v zvezi s tem. Jaz sem bil imenovan za poročevalca za ta projekt iz odbora Libe. V dvorani me pozdravljam tudi člane odborov Juri in Afko in veselimo se že izmenjave mnenj, ki bo sledila komentarju gospe Redingove. Gospodar Reding, izvolite, beseda je vaša. Predsednik, gospe in gospodje, hvala, da ste dali možnost članom več odborov, da lahko pregledamo skupaj, kaj smo storili s programom, ki izhaja iz Lizbonske pogodbe. Programi so sicer dobra stvar, niso le nekaj, kar je mrtvo črke na papirju, o tem lahko tudi razpravljamo in to je pomembno. Predsednik je že dejal, da moramo iz programa narediti dejanja. Programa mora slediti dejanja. In to sem eh, počela vse, odkar je to, ta pristojnost v mojih rokah. Sprašujem vas, ali se morda še spomnite prve razprave o štokholmskem programu, ki smo jo vodili. Takrat so bila mnenja zelo različna. Nekateri so menili, da je to izjemno dober predlog, drugi so dejali, da ne gre dovolj daleč. Vsi, večina pa se je strinjala, da bo štokholmski program orodje, s katerim bomo področje oziroma območje pravice lahko eh, dejansko začeli izvajati in da je štokholmski program neke vrste orodje za svet, komisijo eh, oziroma za parlament, um, s katerim bo postal sozakonodajalec, kakor predpisuje Lizbonska pogodba. Mislim, da se strinjate z mano, če rečem, da smo stopili že veliko korakov naprej pri izgradni območja svobode. Naprimer, področje oziroma program eh, pravosodje. Eh, program za pravosodje, potem program proti diskriminaciji. Številni programi smo, ki so išli, eh, obstaja, ki so išli iz tokolskega programa in iz bonske pogodbe. In vsi ti programi eh, olajšuje držav, življenje državljankam in državljanom Evropske unije. Najprej pa moramo ustvariti učinkovit pravosodni sistem, kajti državljani prosijo za to. Skupno evropsko prodajno pravo, na primer, ki je del programa Business for Growth, skuša uh, izničiti kar se da veliko ovir za čezmejno trgovanje. S tem programom skušamo potrošnikom omogočiti boljše poslovanje in želimo tudi um, delovanje podjetij razširiti po celotnem uh, območju notranjega trga, po celotni Evropski uniji. Razpravljamo razprave v zvezi s tem potekajo tako v parlamentu, kot tudi v svetu. In vesela sem, da lahko rečem, da gredo v pravo smer in da dobro napredujejo. Direktiva o potrošniških pravicah. Tudi pri tem smo storili korak naprej. O njej smo razpravljali, o njej smo odločali. In v državah članicah se bo začela izvajati do junija leta 2014. Tudi ta direktiva je pomembna za tiste potrošnike, ki želijo eh, nakupovati prek spleta, ne nazadnje pa tudi za vsa podjetja, za vse trgovine po svetu. Potem, naprimer, direktiva o zasegu sredstev oziroma eh, protipravno pridobljenih eh, sredstev. Ta bo omogočila, da s, naprimer eh, lahko nekdo, ki se skriva v drugi državi, vseeno, oziroma da se nekomu, ki se skriva v drugi eh, državi, vseeno zaseže njegova sredstva. Potem uredba Brusel 1, kjer je, eh, smo predvideli ukrepe, ki bodo uh, dobri tako za državljane oziroma potrošnike, kot tudi za uh, podjetja. Tu je načelo eksekvature, ki bo omogočilo, da se sodba iz ene države izvaja tudi v drugi državi. Uh, Predvideli smo tudi številne ukrepe, ki bodo olajšali poslovanje tako MSP-jem, kot tudi potrošnikom. Potem novi svežen z insolventnostjo, ki je bil predstavljen prejšnji teden. Svežen spreminja pogled na postopke insolventnosti v primerjavi s preteklostjo. Včasih je pač, eh, na primer, stečajni postopek pomenil, da se eh, iz stečajne mase poplača eh, upnike, potem pa se podjetje zapre. Zdaj smo skušali v svežnju o insolventnosti pripraviti nove predloge, naprimer drugo možnost za podjetja, s katero bomo lahko ohranili tudi delovna mesta, kar na celoten postopek, kar celoten postopek predstavlja v drugačni luči. Potem imamo tu vprašanje žensk v upravah podjetij. To je povezano tudi z vprašanjem rasti. Saj smo opazili, da tista, oziroma, da tista podjetja, ki so v upravnih odborih imela več žensk, imajo tudi gospodarsko boljše rezultate. V Evropski uniji imamo pomankanje usposobljenih eh, delovnih eh, oziroma delavcev um, izobražencev. In mislim, da so med njimi tudi ženske, zato jih moramo bolj zaposlovati, spodbujati njihovo zaslovanje. Ne na zadnje pa imamo tu tudi obsežno reformo varstva podatkov. Tudi ta reforma ima dva obraza. Po eni strani, naprimer, želimo bolje ščititi pravice eh, posameznika in njegovih osebnih podatkov, po drugi strani pa želimo za eh, podjetja odpreti trg, ki na mesto 27 nasprotujočih si pravil lahko izvaja samo eno pravilo oziroma en nabor pravil. To pomeni, da zvišamo stopno eh, zaščite potrošnikov in zmanjšamo odpravno breme za podjetja. Ob, o obeh predlogih tega svežnja je parlament že razpravljal. Seveda, podrobnosti moramo še doreči, ampak na splošno opažamo podporo, pozitiven pristop. Delo torej kar dobro napreduje in irsko predsedstvo želi to vprašanje postaviti med prednostne naloge svojega dela v prihodnih šestih mesecih. Če gremo naprej, družinsko pravo. Tudi tu smo lahko začeli delati na področjih, ki jih prej nismo obravnavali, saj gre za vprašanje subsidijarnosti. Zelo hitro smo napredovali o, e, pri vprašanjih ločitve ali e, raz. In pravnim ločevanjem. Na ta način bomo lahko uskladili zakonodajo z tega področja v državah članicah. Pri kazenskem pravu, naprimer, pa smo oblikovali standarde, ki bodo zagotovili pravico do poštenega sojenja po celotni Evropski uniji. Oblikovali smo minimalna pravila, ki bodo vsakemu državljanu dali gotovost, da kamorkoli bo že ta oseba potovala, kjerkoli se bo nahajala, bodo veljala minimalna pravila, minimalni eh, standardni, eh, ki, se, ki jih bo treba upoštevati. Imamo naprimer določbe glede tolmačenja in prevajanja v jezik osebe, eh, jezik zadevne osebe pri kazenskih postopkih v drugih državah članicah, naprimer. In to smo eh, obravnavali tudi v sklopu uredbe o pravici, oziroma direktive o pravici do odvetnika. Zelo vesela sem, da vam lahko povem, da se nismo ogledali samo tradicionalnih kazenskih postopkov, ampak da smo žrtve postavili v sredo oziroma v fokus našega delovanja. Direktiva o žrtvah, na primer. Nalog o zaščiti, kazenski nalog o zaščiti je že bil predmet odločanja. Civilni eh, nalog pa mm, je še eh, v obravnavi oziroma se še pripravlja. Želimo si zaščititi ranljive osebe, ženske, otroke. In z našimi predlogi želimo mm, tudi zagotoviti to zaščito. Pogajanja o civilnem eh, nalogu, o pripravi približevanja, naprimer, bo tudi poskrbel za eh, izvajanje naših ciljev. Kot sem dejala, so ranljive osebe vedno vedno um, nekaj, na kar gledamo, ko oblikujemo zakonodajo. Potem imamo naprimer direktivo, v kateri govorimo o boju proti otroški pornografiji, o izkoriščanju uh, žensk, otrok, ranljivih oseb, o zaščiti otrok. Ne na zadnje pa ne smemo pozabiti programa za zaščito otrok iz leta 2011, s katerim smo želeli pravice otrok postaviti na prvo mesto in tudi uvrstiti v konvenciji o zaščiti otrok. O tem ne samo govorimo, ampak kot lahko vidite, tudi pripravljamo konkretno zakonodajo za sistem. Pravne pobude morajo biti usklajene s temeljnimi pravicami. To je temeljno načelo um, Evrop, pripravljena evropske zakonodaje. Oktobra leta 2010 je, strategija za, je bila pripravljena strategija za uspešno izvajanje listine. V zvezi s tem smo razpravljali prejšnji teden, gre na podlagi poročila Plastikova Benevo, eh, Benetova. Treba je zagotoviti izvajanje um, določb iz listine. In treba je tudi zagotoviti, da bo naša zakonodaja skladna s, to, z listino. Na Evropski komisiji smo predlagali, da se eh, listina eh, oziroma tako naj se znam elementov, ki jih je treba preveriti pri predlagani zakonodaji, obravnava tako na svetu kot tudi na parlamentu. Objavili pa smo tudi poročilo in sicer že drugič glede um, izvajanja določb listine. Zdaj pa bi prišla še na drug sklop uh, na dobrih praks, ki smo jih uh, iz, uvedli v, prihodne, v pretekli šestih mesecih. Predstavili smo zakonodajni predlog, mora, oziroma, s katerim želimo preprečevati zlorabe trga in notranjih informacij. Potem imamo tukaj direktivo o boju proti goljufijam, ki sem jo predlagala preteklo poletje. Z njo želimo uskladiti um, pravila zakone v državah članicah, ki se nanašajo na boj proti goljufijam. In upam, da bomo kar se da uspešni pri tem delu. Treba bo tudi pripraviti sporočilo o direktivi o nepoštenih praksah. To boste prejeli takoj, ko bo sporočilo pripravljeno. Ta, oziroma, naš predlog se bo nanašal na številne področja, na, na, na področje transporta ali pa eh, na področje elektronskega trgovanja. prav tako um, pripravljamo predloge glede prostega pretoka ljudi. Trenutno pa delamo na uh, direktivi o uh, eh, naprimer lažjem potovanju znotraj Evropske unije. Ko smo mi pripravili oziroma v trenutku, ko se je pripravljal starejši predlog, eh, na trgu še ni bilo toliko nizkocenovnih prevoznikov, pa tudi eh, kupovanje vozovnic prek interneta ni bilo tako razširjeno. Zdaj pa je in zato smo pripravili nov predlog. Predsednik, upam, da bomo lahko seznam, ki sem ga nekako povzela, še razširili v bližnji prihodnosti. Naprimer, vprašanje ločitve, vprašanje konzularne zaščite državljanov Evropske unije, ki se znajdejo v težavah, ko potujajo po tretjih državah. Tu moramo še opraviti nekaj dela. Opazili smo, da je v nekaterih državah članicah, ki so v težavah, dobro, da um, sodni sistem dobro deluje, tako da lahko zagotovimo tudi pravno gotovost za um, vlagatelje. Če tega ni, vlagatelji svojega denarja ne bodo eh, vlagali v državah članicah. V zvezi s tem smo na enem izmed plenarnih zasedanj parlamenta že vodili kar naporno razpravo. V postopku komisije o ocenjanju oziroma o ocenitvi razvoja eh, proračunov držav članic smo oblikovali tako imenovano eh, točkovno razpredeljnico, tako da lahko vidimo, katere države eh, že izvajajo določbe, ki smo jih predlagali, naprimer na področju eh, pravosodja. S to razpredeljnico se tudi pomagamo pri hitrosti dogodkov. 27. novembra sem predstavila direktivo o preprečevanju zavajajočega oglaševanja. Zadali smo si eh, cilj, da odkrijemo in preprečujemo ehm, to vrstne zlorabe. V zvezi s tem sem prejel tudi številna vprašanja od poslank in poslancev, kajti jaz se strinjam, tu gre za res eh, škandalozne primere zlorab in za leto 2013 pripravljamo eh, dodatne ukrepe. Na ta način bomo skušali eh, zadovoljiti tako vašega predsednika in pa tudi pravzaprav samo komisijo. Eh, še posebej pa vas bo razveselila novica, da pripravljamo predlog za eh, tako nanega evropskega generalnega eh, toživca. Položaj, s katerim bomo skušali preganjati čezmejna kazniva dejanja, oziroma kazniva dejanja na mednarodni ravni, skupaj z Eurojustom seveda. Tukaj bom izkoristila to priložnost in um, vam zagotovila, oziroma zagotavljam, da boste lahko kot parlament nadzorovali dejavnosti tega toživca uh, in pa tudi Eurojusta. Pa še vprašanje postopkovnih pravic. Delo na tem še ni končan. Naprimer, uh, eh, domneva o nedolžnosti, potem pravi, eh, zagoditev varstva eh, oziroma zagoditev um, ja, varstva pravic um, žrtev v postopkih. In tudi to je predlog, ki bo pripravljen do druge polovice leta 2013. Vemo, da je vzajemno priznavanje um, izjemno pomemben dejavnik eh, pri teh postopkih. In brez vzajemnega zaupanja tudi vzajemnega priznavanja ni. Želimo olajšati tudi eh, družbeno rehabilitacijo oseb, ki so bile priprte v določenih postopkih. In tri okvirna, eh, tri okvirne sklepe z preventivnim priporom, bomo predlagali za sprejetje eh, v državah članicah do leta 2000 eh, oziroma do druge polovice leta 2013. Ne parlament, ne komisija, niti Evropsko sodišče um, ne morejo vplivati na um, trenutne postopke, ki izhajajo iz časa pred uh, Lizbonsko pogodbo. Zato smo pripravili nove predloge glede preventivnega pripora in izročanja oseb. Konec koncev pa je tu še pristop k konvenciji o človekovih pravicah. Na ta način skušamo doseči eh, doslednost po celotni Evropski uniji glede spoštovanja konvencije. Svet si že, eh, si že začel ogledovati podrobnosti kako se to izvaja v državah članicah. Ena ali dve, oziroma nekaj držav članic eh, ne deluje skladno z našimi pričakovanji, ampak to se bo popravilo. Konec koncev pa vam želim povedati, da naše pripravljalno delo na področju evropskega leta držav, evropskega državljana eh, dobro napreduje. Evropski parlament je konstruktivno sodeloval pri dosedanjih dejavnostih, naprimer pri sestanku v mestni hiši. In upam, da bo Evropski parlament leta 2013 eh, popolnoma eh, oziroma dobro udeležen v vseh postopkih oziroma v vseh dogajanjih, dogodkih, ki bodo organizirani v letu evropskega državljana oziroma državljanov predsednik, na kratko sem povzela vsa področja, na katerih smo bili učinkoviti, kjer smo delali, kjer smo želeli doseči napredek. Mislim, da nam ne bi uspelo, če parlament ne bi odigral svoje vloge. Zato se vam še enkrat zahvaljujem. Hvala za podporo. Najbolj pa se zahvaljujem poročevalcem in poročevalcem v senci. Saj so nam res pomagali pri doseganju prostora pravice. Hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka. Hvala za pregled nad razvojem štokholmskega programa. Kot sem dejal, je štokholmski program začel, oziroma smo začeli štokholmski program izvajati takrat, ko je začela veljati tudi Lizbonska pogodba. In štokholmski program je zelo pomemben del ustavnih sprememb, ki smo jih zagnali z sprejetjem Lizbonske pogodbe. Spreminja se narava območja varnosti, svobode in pravice. To poteka že tri leta, kot sem že večkrat omenil. In odločitega moramo res priznati, da komisija dobro dela in da lahko opazimo napredek na vseh področjih, ki zadevajo delo odbora Libe. Naprimer, svežen o postopkovnih pravicah, svežen o varstvu podatkov. Še preden bom dal besedo vsem, ki so želeli spregovoriti, bom sam povedal nekaj. Podariti želim, kako pomemben je časovni okvir, v katerem delujemo. Počasi se leto 2012 izteka in kmalo bo tu že leto 2013. To leto pa je zadnje aktivno leto trenutnega sklica Evropskega parlamenta. To pomeni, da moramo tesno sodelovati, morda bolj tesno kot kadarkoli prej, če želimo biti pri našem delu uspešni. Kajti, če uspeš, ne bomo uspešni prihodne leto, potem obstaja zelo majhna možnost pred uh, naslednjimi evropskimi volitvami. V začetku leta 2014 bo zopet potekala volilna kampanja. Potem bomo imeli evropske volitve. In časovni okvir moramo vsekakor ohraniti v mislih. Zato se mi zdi tako dobro, da naš odbor pravočasno deluje, pravočasno eh, obravnava vse predloge. In zelo, zelo sem vesel, da je komisarka predstavila uh, urad Evropskega toživca generalnega tožilca, kajti to je funkcija, ki bo pri boju zoper čezmejna kazniva dejanja izjemno pomembna. 83. člen omenja boj proti uh, kaznivim dejanjem čezmejne narave. Potem pa je tu še 86. člen, v katerem je določena podlaga za naše delo oziroma za ustvarjanje posem novega urada Evropskega generalnega toživca. Evropskega generalnega toživca. In to nalogo trenutno nekako upravlja Eurojust. Pomembno je, da začnemo kar se da hitro delati glede izvajanja oziroma postopkov izvajanja ali pa, eh, naprimer, uravnati kršitve. Lizbonska pogodba, na primer, je enako pomembna kot konvencija o človekovih pravicah, o kateri je bilo govora. Gre za dva dokumenta, ki sta zavezojoče narave in moramo se držati to, kar je, tega, kar je zapisano v obeh. Slišali smo tudi, da ima komisija, oziroma da si komisija pomaga z neke vrste eh, razpredelnico v kateri točkuje napredek držav članic glede določenih pravosodnih vprašanj. Tudi sam pa bi izpostavil sodelovanje oziroma delo Evropskih, Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. To je Evropski parlament, ki zastopa vseh 500 milijonov evropskih državljank in državljanov. To je Evropski parlament, ki zastopa evropsko sfero in nosi odgovornost na evropski ravni. In mi imamo odgovornost, odgovornost na evropski ravni, kot sem dejal. Tega se moramo zavedati. Hkrati pa se moramo zavedati, da še vedno tudi obstaja pristojnosti držav članic, nacionalnih držav, nacionalnih parlamentov, konec koncev. In, uh, treba je upoštevati tudi njihov mnenje, treba je dopolniti njihova stališča. Naprimer, ko gre za vprašanje zgodnega obveščanja. Naprimer, na področju družinske zakonodaje ali pa določenih področji kazenskega prava. Moramo enostavno sodelovati z nacionalnimi parlamenti. Učinkoviti moramo biti. Govorimo o evropskem pravu. In ko govorimo o evropskem pravu, ima Evropski parlament nalogo, da se uspenja vse više, da zapolni vse vrzeli s svojo prisotnostjo. Ne smemo se ustrašiti te vloge. Moramo biti pogumni in izpolniti to, kar uh, je naša naloga. Leta 2013 bomo pripravili konferenco, kjer bomo skupaj z nacionalnimi parlamenti pregledali delo, uh, ki izhaja iz Lizbonske pogodbe, še posebej naprimer, uh, eh, stanje uh, na področju temeljnih pravic. pravimo, da smo zelo zahtevni, ko gre za države članice, ki želijo stopiti Evropsko unijo. Ko govorimo o dogajanih kopenhanskih kriterijih, spoštovanje temeljnih pravic, eh, pošteno pravosodje in tako naprej. Ampak od držav članic bi morali to zahtevati tudi potem, ko že vstopijo Evropsko unijo ta načela ne postanejo manj učinkovita, ko so države, članic, oziroma, ko so države že članice Evropske unije. Posem enaki standardi veljajo za države članice in za države kandidatke. Zato moramo biti nenehno pozorni in spremljati, da se načela upošteva pred vstopom in tudi po vstopu. Kot sem dejal, bom nekje v drugi polovici januarja v imenu odbora Libe pripravil poročilo, tako da lahko sodelovali skupaj z drugimi um, odbori. Zdaj pa gremo na seznam. Gospa Matija je prva. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se zahvaljujem gospe Reding. Uh, da ste se odzvali na naše povabilo, zlasti zato, ker gre za zadnji ta sestanek eh, odbora Libe danes popovdne. Hvala za vse, kar ste povedali v zvezi s štokolmskim programom, ko vas poslušamo in ko vidimo, eh, kaj vse je komisija predlagala. Vidimo, da eh, je bilo precej storjenega od začetka mandata na področju Evropske unije, torej na, na ravni Evropske unije na področju pravosodja in notranjih zadev. In um, zadovoljni smo z opravljenim delom tako parlamenta kot sveta, ampak uh, Ostaja nam še kar nekaj dela in želela bi vas vprašati, gospa uh, Reding, uh, kaj se dogaja z vzajemno pomočjo na področju pravosodja, eh, kaj se dogaja z direktivo o odvetniškem poklicu. Prav tako me zanima tudi glede eh, direktive o tolmačenju. Ugotavljamo, da eh, v nekaterih državih članicah ni dovolj inštrumentov za ustrezno uh, Eh, zagotavljanje tolmačenja. Ne vem, če ste sledili, ampak naprimer eh, eh, v Belgiji je bil prednedavnen zasežen velika količina 4 kg kokaina. Um, potrebovali smo tolmača za uh, portugalščino in ker nismo našli tolmača za portugalščino, smo uh, mogli uh, to osebo izpustiti iz pripora, zato ker eh, mu nismo mogli zagotoviti osnovnih pravic. Ali se vam ne zdi, eh, da bi bilo treba razmisliti o takšnih težavah, ki jih imajo nekatere države članice? Glede korupcije, nekatere države članice eh, se se posebej izpostavlja, naprimer Francijo, zato ker eh, ne preganjamo dovolj eh, eh, posameznikov zaradi korupcije. Ali ste predvideli kakšne instrumente za to, kakšno zgodne opozarjanje? Govore je bilo tudi o evropskem Eh, javnem tožilcu in zanima me v tem primeru, kakšno bi bilo njegovo področje eh, delovanja, naprimer pri eh, zaščiti evropskih finančnih interesov. Zanima me, če boste to razširili tudi na druga področja, seveda na organiziran kriminal, pa morda še kakšno drugo področje. Sedaj pa predajam besedo ostalim. Hvala. Predsedujoči. Hvala, gospe komisarki, da ste si, bom počakala za prevod. Ja, ja. <laughs> I will speak Slovenian because we have interpretation, so ja. Hvala lepa, gospe komisarki, da ste si vzeli čas še to popovdne, čeprav že veliko kolegov skoraj da ni več tu in hvala za izčrpno poročilo, ter tudi za veliko upravljenega dela. Dotaknila bi se ene stvari, ki ni bila omenjena, pa se mi zdi zelo pomembna, glede na to, da govorimo o temeljnih pravicah, o pravičnem pravosodnem sistemu. V Evropskem parlamentu smo pred časom z veliko večino podprli poročilo resolucijo o vpletenosti evropskih držav v skrivne programe izrednih pridržanj in izročitev pod okriljem CIA, poročilo Elen Flotre. Ne gre za neke nove ugotovitve, veliko je bilo dokazov o kršitvah, grobih kršitvah človekovih pravic na evropskih tleh in zelo jasno smo v tej resoluciji pozvali Evropsko komisijo naj razišče sodelovanje držav članic Evropske unije ter predlaga ukrepe, ki bodo zagotovili, da države članice vzvedejo učinkovite preiskave in na ta način prevzamejo odgovornost. V Evropi ne moremo biti zagovornik temeljnih človekovih pravic in o tem pridigati drugim, tretjim državam um, v arabski revoluciji, um, medtem ko doma ne priznamo, kar se je dogajalo. Prejšnji teden je bilo zelo zgovorno um, sporočilo Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru Makedonije. Um, ugotavlja sodišče, da obtožena država ni izvedla primernih in učinkovitih preiskav, na kar smo jasno upozarjali v Evropskem parlamentu. Jaz moram izraziti globoko zaskrbljenost in izredno ogorčenje nad odločitvijo Evropske komisije v teh zadnjih dneh leta, da ne poda formalnega odziva na resolucijo Evropskega parlamenta. Imeli smo dve poročili naše institucije, vrsto poročil mednarodnih nevladnih organizacij, številne ugotovitve raziskovalnih novinarjev, nedavne odločitve Evropskega sodišča, kot sem omenila, in zato me zanima, um, ali bo Evropska komisija sprejela in upoštevala našo zadnjo resolucijo in se kakorkoli odzvala na te opozorila, kaj se je dogajalo na evropskih tleh. Hvala lepa. Gospod predsednik, dober dan, dober dan, gospa komisarka. Še prav posebno vesel sem, da bo komisija predlagala svoje predloge o okrepitvi javnega tožilstva, še prav posebno eh, z vidika finančnih zločinov. Nam lahko poveste, ali ste že začeli z razpravo o tem, z britansko vlado. Pristop britanske vlade, ko se mora odločiti, ali bo vključena ali izključena iz tega predloga, potem pa nekoliko širše, bi nam lahko morda povedali nekaj več o tem, kako težavne so razmere glede opt-outov, ki jih ima združeno kraljestvo. Gre seveda za njen pristop k notranjim zadevam in zadevam na področju pravosodja. Kako težavni so pravzaprav ti optavti za vas v praksi? In potem, če nadaljujem. Mislim, da ni prezgodaj začeti razmišljati o naslednjem projektu, namreč reformi pogodb. Mislim, da se bo to začelo spomladi 2015 s konvencijo. Predsednik Barozo je dejal, da bo objavil svoj predlog, predlog komisije na to temo spomladi 2014. Moram reči, da mislim, da je to veliko prepozno. Če želi vplivati na predvoljeno kampanjo v Evropski parlament, potem moramo resnično vedeti, kako razmišlja komisija pri tem vprašanju in to bi morali v bistvu vedeti že jeseni naslednje leto. Torej jeseni 2013. Lahko morda poveste kaj več o tem in ali so vaše izkušnje glede stokholmskega programa do zdaj sprožile razmišljanja glede premika, kar se pooblastil komisije tiče ali kar se pristojnosti tiče med državami članicami Evropske unije. To je del vaših ukrepov o tem občutljivem in pomembnem trenutku. Hvala lepa, gospod Daf, gospa iz Argentini. Hvala lepa. Gospod predsednik, dve vprašanje. Komisarka Reding, omenili ste, da boste sredi 2013 pripravili širši predlog, svežen, mislim, da ste to imenovali, vključujoč pravno pomoč. To je dobra novica, nisem verjela, da se bo to zgodilo. Lahko morda poveste kaj več o tem, ali bo šlo za svežen in ali bo šlo za zakonodajne predloge o tem svežnu. O pravni pomoči smo že govorili, vendar pa če želimo spobuditi sodelovanje na področju pravosodja v Evropski uniji, potem ne moremo nadaljevati brez ustreznih pravnih sredstev. Poglejte si razpravo o eh, dostopnosti pravnih strokovnjakov in oglejte si druge razprave, potem tudi preiskovalni eh, nalog brez pravnih sredstev v državah članicah. Ne moramo zajamčiti, da bodo državljani pravzaprav tudi imeli možnost najti eh, pravno pomoč. Torej, to je zelo dober predlog glede tega svežnja. Drugo vprašanje. Prejšnji teden v Strasburu smo razpravljali o človekovih pravicah v Evropski uniji. Spet govorili ste o semaforju na področju pravosodja. Mislim, da je to zelo zanimiva tema. Ali bi bilo možno morda področje delovanja razširiti? Prav tako bi vas rada vprašala, kdaj bi lahko videli bolj praktični predlog kazalnike za semafor na področju pravosodja. Mislim, da je to tisto urodje, ki ga resnično lahko uporabimo, zato da bomo ocenjevali temeljne pravice v Evropski uniji in mislim, da sem pravkar slišala, da moramo zagotoviti, da bomo globalno gledano dejansko počeli stvari resno in moramo sebe imati resno, kar se temeljnih pravic tiče. In moramo biti pripravljeni tudi imenovati, s prstom pokazati na države, ki se morda ne držijo sporozumov, ki smo jih sklenili drug, z drugim glede temeljnih pravic. Bi lahko torej bolj podrobno povedali, kdaj bomo dobili te kazalnike za semafor na področju pravosodja. Hvala lepa. Gospod Kirkop. President. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj se zahvalim komisarki za to, kar je bil zelo obsežen seznam dosežkov in prizadevanj. Naj čestitam in tudi njenim kolegom vsaj za trdo delo, ki ga vlagajo vse to. eden mojih pomislekov, verjetno zaradi dejstva, da je ogromno dela, pa je, da se lotevamo zelo veliko različnih vprašanj na tem področju. Imamo tudi vedno več zahtev Evropskega parlamenta in tudi verjetno pri Evropski komisiji. To izhaja iz incidentov, primerov, ki se pojavljajo v državah članicah, ko si želijo vedno več eh, zadev, ki bi se jih moralo rešiti, se jih dotakniti. Rad bi se osredotočil na vprašanje sodbe glede dosežkov, glede tega, kar že imamo, ne glede na program, ki še teče. Komisarka je govorila o semaforju na področju pravosodja. Če sedaj nadaljujem, tam, kjer je končala gospa Sargentini, bi si želel ogledati kriterije in parametre, ki jih uporabljate za oceno, glede tega, koliko točk dobi kdo v posameznem primeru na tem semaforju. Mi kot politiki lahko podajamo subjektivna mnenja glede teh semaforjev. To je pač nekakšen eh, šov lova na talente, eh, naknaden rad bi torej izvedel več o značaju tega semaforja in morda bi eh, lahko povedali kaj več o tem, kako ocenjujemo to, kar smo že postorili. Pred nekaj leti sem bil odgovoren za poročilo o skupnih preiskovalnih ekipah. Sem velik eh, podpornik takega sodelovanja. Mislim, da je to potrebno med organi pregona po Evropi in mislim, da smo dosegli tudi veliko pomembnih uspehov, vendar pa o teh skupnih preiskovalnih ekipah. In mislim, da nisem prav posebno ustrezno ocenil uspešnost teh ekip, kako učinkovite jih uporabljamo v prid vseh državljanov. Sto bi to rad izvedel. In potem še eno področje, ki se ga želim, želim dotakniti. To je celotno področje razvoja interneta. V zdan bi lahko govorili o kibernetskem kriminalu, v zdan bi lahko govorili o strašnih zlorabah interneta, še prav posebno otrok. In tudi o splošnem kriminalu, ki ga spodbuja. Ali ima komisija, ali lahko vse to združi v nekakšno bolj jasno internetno politiko, jasen pristop, ker pač gre za mednarodno vprašanje, kako bi torej lahko spremali zakonodajo oziroma ukrepali za to, da bi ponudniki teh storitev bili odgovorni za stvari, ki jih počnejo. Mislim, da je vse skupaj preveč poljubno zaenkrat in imamo predvsem preveč negativen pristop in to ne zaščiti otrok in ostalih pri tej najnovejši tehnologiji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Jaroka. Chair. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa podpredsednica komisije, hvala lepa za vaše obsežne, obsežno poročilo o ukrepih leta 2012. Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje in se veselimo dela z vami v letu 2013. Dve vprašanje. Najprej, ko ste govorili o pravnih pobudah, bi nas zelo zanimalo vaše mnenje o tem, kako se sedaj odvija revizija direktive za leto 2014 na to temo in ali menite, da bi lahko potem ta različica bila drugačna od leta 2007, ko smo pritiskali na predsednike države in vlada naj sankcije zapišajo na papir, veliko držav pa se ni odzvalo tem potrebam. In potem še eno vprašanje za leto 2013 to bo ključno leto, kar se tiče integracije Romov in strategij na tem področju. V kolikšni meri je komisija pripravljena biti kar se da kritična v državah članicah, še prav posebno, ko prihaja do diskriminacije in kršitve temeljnih pravic. O tem ste tudi pravkar že govorili. Hvala lepa, gospa Roka, gospa Romero. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Reding. Hvala za opravljeno delo. Imeli smo komisarko za pravosodje, ki je se resnično lotila veliko različnih projektov in zato se vam zahvaljujejo. Imam vprašanje in sicer. Zakdaj je eh, predvidena direktiva o brezplačni pravni pomoči? Kaj ti, ko govorimo o eh, ranljivosti, ranljivih eh, osebah, to je tisti svežen, ki ga še pogrešamo pri pravnih jamstvih, zato ker ta jamstva ne morejo biti zagotovljena, če osebe nimajo gospodarske situacije, ki jim to omogoča oziroma če nimajo sredstev, ki jim to omogoča. Zato se mi zdi eh, ključno, da vključimo brezplačno pravno pomoč. Eh, s tem smo imeli veliko težav, ne vem, če bomo uspeli s tem predlogom, ampak eh, ne moremo se priključiti Evropske konvencije o človekovih pravicah, ker če tega ne zagotovimo, zato ker je to predvideno v 16. členu konvencije. Se pravi, ne moremo zaključiti eh, svežnja o jamstvih, če eh, ne uredimo tega pomembnega vprašanja. In ko je govora o reviziji štokholmskega procesa, eh, je časovni načrt tak, da eh, se vse čas soočamo in rešujemo različne težave, tehnične eh, narave, ampak eh, vprašanje, ki se tu postavlja, je dejansko vprašanje finančnih sredstev. Revni pač nimajo dostopa do pravne pomoči. Ne moremo zagotoviti pravnih jamstv samo za bogate. Uh, In to se mi zdi z vsebinskega vidika tema, za katero se bi morali boriti, zato da bomo lahko zagotovili pravna jamstva. Drugo pa se nanaša na pripombo o Evropskem javnem tožilcu in pa boju proti organiziranem kriminalu. Imamo veliko težav z definicijo uh, hudih kaznjivih dejanj, eh, na kakšni osnovi se to um, opredeljuje. Naprimer, govora je bilo o direktivi Eurodac, o registru potnikov in tako dalje. In uh, tu imamo različne definicije in imamo tudi uh, usklajene pravne osnove za te definicije. Ko je govor uh, o uh, organiziranem kriminalu, potem se moramo sklicevati na definicijo Združenih narodov v konvenciji iz Palerma. Nimamo pa evropske konvencije in ta direktiva je, je v tem primeru temeljena na zelo, temelji na zelo krhih temeljih in nam Zato bi morali eh, to narediti še korak naprej na to zelo pomembno temo. Eh, kar se tiče direktive o eh, varstvu osebnih podatkov, tu, tu imamo zakonodajne akte, ki, s katerimi smo že veliko več uspeli, kot pa za to okvirno direktivo o varstvu podatkov. In tu dejansko gre za eh, zaščito fizičnih oseb in eh, v nekaterih eh, primerjih, ko to zahteva policijsko sodelovanje, sodelovanje med organi kazanskega pregona, potem oseba ni več na ta način zaščitina. Vemo, da je bilo s tem zelo veliko težav. In zadnje novice, ki jih imamo, je bilo poročilo ciprskega predsedstva, svet si je želel, da bi šli veliko hitreje naprej, eh, vendar pa ne moremo, moramo uskladiti direktivo in pa uredbo. Ne moremo, eh, ne moremo ti dve, te dva inštrumenta ločevati. In še zadnje vprašanje. Uprostite mi, uh, da sem tako dolga, ampak bom zelo hitra, pa se nanaša na uh, finančni uh, organiziran kriminal, boj proti um, goljufijam in tako dalje. Torej, glede tega sem želela postaviti vprašanje glede um, uh, davčnih. Uh, glede davčnih rajev, glede uh, situaciji, kjer še vedno nimamo dovolj transparentnosti, kjer eh, še vedno ljudje lahko zlorabljajo eh, sistem in eh, celotna ta kompleksnost, ki jo predstavlja finančna tema. Hvala lepa. Hvala lepa. Predsedok seznam smo že imeli, pa še nekaj vas želi spregovoriti. Ne pozabimo na čas, še nekaj točk imamo danes popodne, pa tudi gospa Reding bi morala imeti na voljo še nekaj časa za odgovore na vsa vprašanja prosim, torej bodite kratki. Omejite se na specifične točke, na specifična vprašanja za gospod Reding. Gospa Flotha. Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da bomo leta 2014 resnično potrebovali konkretne rezultate, če bomo želeli prepričati državljane, da glasujejo za nas. To pomeni, da bomo morali vsem evropskim državljanom in vsem osebam, eh, ki eh, so pač v dejavni v sklopu evropskega pravnega režima, ne glede na njihovo raso, spol in tako dalje, morali jim bomo pokazati, da lahko uh, Eh, države članice prisilimo v to, da eh, spoštujejo svoje angažmaje in svoje obveznosti, ne glede na to, da so morda um, um, žrtve populističnih uh, političnih gibanj in tako dalje. Omenili ste Rome in to je zelo pomembno, kajti uh, Eh, s pomočjo pravic Romov lahko pokažemo vsem evropskim državljanom, da je Evropa eh, učinkovita eh, pri zagotavljanju teh pravic. In to je bilo tudi že večkrat storjeno. Evropska unija je eh, lahko tudi udarila s pestjo po mizi, če je bilo treba in uh, zagotovila, da so države članice izpolnile svoje obveznosti in Romi uh, so tu resnično najbolj primeren primer. Mene preseneča to, da eh, govorite o tem, da ste se odzvali na plenarnem zasedanju na to eh, poročilo. To poročilo eh, je mm, bilo izglasovano zelo veliko večino, 68 proti 34 glasovom in takrat še tega niste mogli vedeti. Evropski parlament je že zelo veliko energije in naporov uložil to že leta 2007 in letos, da je zagotovil, da evropske inštitucije izpolnjujejo svoje obveznosti in da prisilijo države članice, da tudi to storijo. Eh, sedaj imamo primere eh, Evropskega sodišča eh, za človekove pravice, ki se je izrazilo glede Romunije, glede Polske, eh, sedaj glede, um, glede uh, Makedonije. Tu je šlo za. Um, za resnično ne, nelegalne dejavnosti, za mučenje in tako dalje. In tu mislim, da moramo resnično uh, Eh, zaključiti s to zadevo na pozitiven način in eh, zelo konkretno. Eh, tu je šlo tudi za naprimer prevod besedil Eh, ki eh, zagotavljajo izvajanje teh pravic. Tudi tu je vaša vloga zelo pomembna in mislim, da je vse to ključno za to, da eh, bomo imeli tudi leta 2014 na naslednjih volitvah nek kredit. Hvala lepa. Sí. <clears throat> Gracias, Hvala, gospod predsedujoči. Zelo sem hvaležna eh, komisarki za stališče, ki jih je zauzela in za njeno dejavno delovanje. In eh, želela bi ji tudi čestitati za to, da je eh, žrtve dala v središče svojega delovanja, torej svežen o žrtvah, ehm, je bil dejansko implementiran, se pravi od eh, predloga do implementacije in to resnično eh, zagotavlja eh, zaščito žrtev in veliko državljanov, s katerimi sem v stiku, mi to tudi potrjujejo, da je pač ta pristop zelo primeren. To daje veliko državljanom tudi veliko zaupanje v pravosodni sistem. In eh, ta direktiva je pač dejavna v eh, konkretni v realnosti, v konkretnih državah in države članice morajo to tudi uskladiti z eh, svojo zakonodajo oziroma zagotoviti, da bo ta direktiva resnično tudi uveljavljena, da ne bo samo um, pač uh, črka na papirju. Kar se tiče direktive o podjetjih, se tudi zahvaljujem za, to, eh, za vso upravljeno delo na tem področju in zanima me, eh, če bo eh, ta pobuda, ki jo je spremljala kar precejšna polemika, če se delo na njej nadaljuje in kakšno, kakšno bo tudi kakšna bo tudi integracija eh, državljanov na Evropski uniji. Moje vprašanje pa je naslednjo. Ali eh, obstajajo eh, predlogi za zakonodajo, kot je naprimer državljanska pobuda, ali je to že kaj predvideno in če ja, na kakšen način? Gospa Zibel. Hvala lepa, gospod predsednik. Dovolite mi predhodno pripombo. Zdi se mi, da prav o tem odboru obravnavamo zelo veliko tem, ki so zelo raznolike. Tako da vedno imamo težave s časom v razpravah, kot je danes. Vem, kako težko je uskladiti naš časovni razpored, vendar pa mislim, da bi bilo ustrezno, da bi za razpravo, kot je danes, imeli na voljo celotno popovdne brez drugih točk zato da bi resnično lahko vodili dobro vsebinsko razpravo. Kar se uvodnih besed in usporedin tiče, bi rada podala naslednjo pripombo. V evropskih pogodbah iz Amsterdama in Maastrichta, pa Nice in Lizbone, smo vedno imeli skupni kanon in po Lizboni imamo tudi temeljno listino, kot se sam ne del pogodb. Sedaj bi lahko rekli, da je vse odlično, izvrstno, da temeljne pravice gre tako odločno, kot če nikoli. Moj vtis pa je ravno nasproten in vtis imam, da so prav vrednote in temeljne pravice tiste, ki najbolj trpijo zaradi krize. To osebno se mi zdi zastrašujoče. To pravkar doživljamo v direktivi o dostopu odvetnika, kjer imamo resno razpravo o tem, da, ni, da naj ne bi vsak obtoženec imel pravico do odvetnika in tudi ne pravico do zaupnosti. Veliko krat govorimo o tem, da moramo pri teroristih narediti izjeme in to je aktualno sedaj v času, ko govorimo o tem in ko vemo, da tudi ni vsak osumljen za teroristično dejanje tudi dejansko terorist. In potem obratno rečemo, vetnika pa ne bo in ne bo še imel vseh pravic. To se mi zdi pa za Evropsko unijo nespremljivo. Zato imam tudi pomisleke, kar se tiče evropskega tožilca. Vem, da bi najprej bil pristojen za omejeno področje, vendar pa že sedaj se razmišlja o tem, da bi razširili področje njegovega delovanja. In glede na to, da sedaj nimamo enake pozornosti za vse obtožence, se mi to zdi nekoliko težavno. In potem še en primer. Tudi tukaj imam vtis, da se kriza izkorišča za to, da se omejujejo pravice. Kolega Matijo je našla primer tolmača, ker ni bilo dovolj sredstva. To se mi seveda ne zdi spremljivo, pa ne gre to ali na nizozemskem, v Belgiji, Franciji ali v Nemčiji. To je izgovor, da ni sredstva milijone evrov namenjamo direktivam o tekočinah, za skenere na letališčih in tako dalje, za podatkovne baze o potnikih, letalskih potnikih, potem nimamo sredstev za sodnega tolmača. To torej za države članice, ki že sedaj razmišljajo o krčenju sredstev, pa že sedaj zagotavlja sredstva za druga področja, nekaj, kar ne gre. In to moramo resnično sedaj razmišljati na to moramo upozoriti države članice, kaj so se dogovorili o pogodbah. In potem še ena podobnost, zadnja točka, uredba o zaščiti podatkov. Velika podjetja lobirajo, MSP-ji pa so tako obremenjeni z vsem, kar se predpisuje, istočasno pa so potem isti koncerni, ki že sedaj vse počnejo, da bi ustvarili dejstva, da bi potem, karkoli se že se bo zgodilo s to uredbo, bilo nekaj, kar za njih ne bo veljalo. Zato mislim, da moramo pri vsem, kar bomo v naslednjih mesecih in letih imeli na našem dnevnem redu, se posvečati predvsem temeljnim pravicam, kajti pravne, pravna država, kjer vrednote in pravo nima veljave, ni več pravna država in potem bo nekoč v nevarnosti tudi demokracija. Tavares. Tavares. Muito obrigado, uh, eh, Sr. Presidente. Hvala lepa gospa podpredsednica, gospod predsednik. Naj omenim nekaj točk k temu, kar je kolegica Sargentini že povedala in tudi gospod Krkop, kar se temeljnih pravic tiče in predsednik je tudi zastavil vprašanje, kje je Evropska unija. Evropska unija je zelo zahtevna, kar se tiče držav kandidatk, da naj izpolnijo Kübenhavnske kriterije vendar pa po pristopu se pa potem sploh ne gleda več, kaj se s temi kriteriji dogaja. Potrebovali bi neko ocenjevanje. Dobro, ampak vemo, da to ni možno. Rad bi vedel, ali razmišljate, imate kakšne predloge, da bi poskušali zakonodajo držav članic, kar se človekovih pravic tiče ocenjevati, nadzirati. Mislim, da to ne zadošča. Naj razložim. Torej, govorimo o tem semaforju, o tej preglednici. Imeli bomo nek seznam, kjer bomo odkljukali, kaj so nove države članice že postorile, kaj je potrebno še postoriti, vendar pa to se ne prilagaja razmeram, ko se pravni sistem v celoti spreminja. Naj sedaj abstrahiram. Gotovo imamo določene reforme na pravnem področju, ko ustvarjamo nove fenomene. Naprimer, da nobena od posameznih reform ne zahteva temeljnih pravic sama zase, vendar pa potem s kumulativnim učinkom pa imamo težave z demokratičnimi vrednotami in načeli. To pa je potem seveda nevarno za vrednote, ki jih imamo v drugem členu pogodbe o Evropski uniji. Torej, gre za sistematični pristop v tej preglednici, v tem semaforju. Kaj se bo zajeto? Kaj se bo zgodilo, če bo prišlo do kulture kršitev človekovih pravic v državah članicah. Potrebujemo nekaj, kar se bo usmerjalo na kakovost, kar bo šlo še dlje. Rad bi vas vprašal, kaj menite o tem, da bi Evropska unija vzpostavila podoben mehanizem kot Svet Evrope, ki ima Beneško komisijo. Potem bi poleg tega semaforja imeli še organ strokovnjakov, ki bi lahko na kakovostni način oceneval, kaj se dogaja. To bi bilo bolj vseobsegajoče, bolj obsežno in potem bi to bilo nekaj podobnega kot kriminalonski kriteriji, ko bi lahko sledili, ali se ti še vedno izpolnjujejo. Pomisliti moramo na razmere, ko lahko eh, vodijo takšni postopki do večjih težav. Konec koncev gre za to, ali imamo skupne vrednote ali ne. Gre za to, da zagotovimo in ugotovimo, kako določena država obravnava temeljne pravice. Semafor, to je zanimivo za misel, vendar pa to ne bo zadoščalo. In mislim, da bi morali, če bomo to storili, kmalo dometi, da to ni dovolj, da to ni tisto, kar pričakujejo državljani. Želimo si skupnost vrednot in temeljnih pravic. Papadopolu, plis. Gospod Papadopolu. Hvala lepa, gospod predsednik. Se upravičujem, ni mi uspelo biti navzoča pri celotnem govoru gospe Reding. Se pa strinjam s tem, kar je bilo narečeno glede evropskih državljanov. predvideli, smo milijon evrov za enega od projektov sedaj. Se razpravljali bi naj zagotovili morda 2 milijona za to. Se pa sprašujemo, ali bo to dovolj za vse dejavnosti, ki so potrebne, da bi dosegli vse cilje, torej krepitev ozaveščanja temeljnih pravic državljanov in tudi krepitev participativne demokracije. To je ključnega pomena sedaj v časih gospodarske krize. Moje prvo vprašanje je torej to glede proračuna. Sedaj pa bi se rada navezala še na državljanske pobude. Rada bi poprašala, kako so državljani to sprejeli, koliko pobud je že bilo podanih. Morda imate bolj natančne podatke. In še eno vprašanje človekove pravice. zelo veliko pomembnih zadev sem slišala s temi kolego, to lahko tudi sama izpostavim, vendar pa govorimo veliko stremo pa malo. Kot eh, ciprčanka, evropska državljanka, vidim, da se krši pravica do prostega pretoka po vsej Evropski uniji. Države članice to kršijo, kot tudi v moji državi. In veseli me, da je gospod Aguilar zelo jasno in lepo povedal da je Evropska unija stroga, kar se tiče pristopnih kriterijev, prav tako odločni pa moramo biti tudi glede svojih držav članic. In upam si trditi, da če ne bomo dovolj strogi do držav kandidatki in držav članic Evropske unije, to ne bo dobro. Jasno bi rada povedala, potrebujemo sistem elementov, kazalnikov, ki bodo obravnavali človekove pravice. To velja za države članice in države kandidatke. Vsak komisar bi moral pripraviti letno poročilo z bilanco glede tega, katere pobude je predlagal, katere so bile izvedene in kakšen napredek so dosegli. Tako bi že pred koncem leta imeli možnost preveriti to poročilo in bi potem na sestanku odbora Libe lahko govorili o tem, seveda ne zadnji dan tik pred Božičem, temveč da bi se lahko izbral kakšen eh, drug termin in bi potem bilo na zočih več poslancev. To bi bilo torej pisno in bi dobili vsaj deset dni, da bi lahko to tudi predelali. In še ena točka, to je tudi zadnja, kar bi Evropska unija potrebovala v mednarodnih pogajanjih, je tudi glas. Združeni narodi, svet Evrope, mislim, da moramo usklevati naše glasove. Tako, to so bila vse vprašanja, vse ste si zabeležili, veliko jih je bilo, veliko premislekov, gotovo pa boste storili kot običajno, vse kar je v vaši moči, da boste povzeli, prosim. Gospod predsednik, poskusila bom odgovoriti v petih minutah na vsa vprašanja. Šlo je za zelo raznolika vprašanja, različna področja, zelo veliko danosežnih elementov. Na koncu dneva imam polno glavo vseh teh podatkov, ker je pač potrebno skakati z različnih področjih. Področje to je zapleteno. Edini način, kako se tega mu izogniti, je, da govorimo samo o eni temi, naprimer, da govorimo o kazenskem pravu, o civilnem pravu, naenkrat, da pa imamo vse temeljne pravice, zaščito podatkov in tako dalje. To pa ni možno, ni se možno poglobiti v vse in upam, da boste to razumeli. Predvsej med vas je zastavilo vprašanje o pravnih sredstvih spomnili se boste, da ko sem predlagala direktivo o dostopu do odvetnika, da sem zavestno izuzela ta sredstva. Vedela sem, da če bi to vključila v direktivo, bi nikoli ne sprejeli direktive o pravici do pravnika. Torej, sprejela sem politično odločitev v tistem trenutku, da ločim obe zadevi. In povedala sem, da bom zaradi postopkovnih pravic, ker smo dosegli velik napredek, da domnevam, da bomo hitro zaključili zadevo o dostopu do odvetnika, potem pa bom predlagala v drugi polovici leta 2014 svežen o domnevi nedolžnosti, o ranljivih osebah in o pravnih sredstvih. Če je kdo v Evropskem parlamentu, ki meni, da bi pravno pomoč, pravna sredstva lahko plačevali z evropskim proračunom, potem se moti. Ni mi treba seveda parlamentu razlagati, kaj se dogaja v proračunskih razpravah. Lahko torej pomagamo v celotnem postopku, naprimer pri usposabljanju pravnikov, to lahko, storimo skupaj z državami članicami, vendar pa da bi plačevali za pravna sredstva, to pa ne gre. To ni možno v okviru evropskega proračuna. Seveda bi se želela ravno nasprotno, vendar pa je pač tako, kot je in to mora biti postarjeno na nacionalni ravni. Obžalovala bi, če bi bilo financiranje tolmačenja nekaj, kar ne deluje. Tukaj pač ne gre za tolikšna sredstva. Je pa res, da se pač take, taki primeri dogajajo in je potem potrebno spet ukrepe, da se to ne ponovi več. Ni pa seveda dobro, da se kaj takega zgodi. Kar nekaj kolegov je spraševalo o o EPPO, o uradu Evropskega tužilca. Na predstavitvi sem jasno dejala, da želim razviti način delovanja Evropskega tužilca in bi potem predlagala spostavitev urada proti koncu mandata. To se je zgodilo. Uporabili smo naše zmogljivosti pri kazenskem pravu, zato da smo podali skupno opredelitev, kaj je zločin proti finančnim interesom Evropske unije. Torej, vse to sem sodeloval v sodelovanju s svojimi kolegi, ki so odgovorni za te doseje. Vendar pa to se sedaj pripravlja. Sedaj začenjamo tudi z reformo Eurojusta in k temu bomo dodali tudi urad Evropskega toživstva, tako da boste ta predlog dobili, zato da bi ga lahko si resno ogledali, kot si je to zaželel tudi predsednik odbora Libe. Moj namen je, da se osredotočimo na boj proti z rodzinom zaradi finančnih interesov Evropske unije. Mm, to je prvi korak. Ne smemo si zadati preveč nalog, če bomo preveč obtežili lade, potem ne bomo mogli sproti. Zato, ker imamo opredelitve, ker imamo prve direktive o kazenskem pravu v smeri, ki vodi do tega, bo povsem normalno, da s tem nadaljujemo. Vprašanje o ciji se je tudi kar nekajkrat pojavilo. Pred tem odborom sem o tem že govorila, kar nekajkrat. Zato, da bi vas obvestila o tem, kakšne možnosti komisija ima, da bi ukrepala pri tem na tem področju in kaj je bilo že storjeno. Videla sem resolucijo Evropskega parlamenta, to sem si zabeležila in pisala sem tudi državam članicam, ki so upletene v to. Nekatere sploh niso odgovorile, nekatere pa so dejale, to vas nič ne briga. Prav imajo po pogodbah, ni predvideno, da bi lahko komisija posredovala pri tem kljub vsemu, pa to počnemo. Torej, vidite, države članice morajo sprejeti svoje obveze in jih izpolnjevati po sodbah sodišča, kajti seveda pristojen je svet Evrope in sodišča v Strasburu, glede tega vprašanja. In tukaj svetom Evrope zelo dobro sodelujemo. Upam, da bomo nekoč, kot je predvideno v pogodbah, Evropska unija, da bo Evropska unija nekoč del konvencije o človekovih pravicah sveta Evrope. Kot sem vas že obvestila, se je naše delo zaključilo. Večina držav članic želi napredovati, vsaj ena pa je pritisnila na zavoro. Lahko si predstavljate, katera. Gospod Duff me je poprašal o opt-outih ehm, Velike Britanije. Velika Britanija ima možnost za opt-out, kot jo imajo tudi druge države članice. Velika Britanija ne bo, na primer, odrežena pri dostopa do odvetnika, prav tako ne pri porokah. In to je slabo, sem za Britance, vendar pa je seveda to soverena odločitev britanske vlade. Tako pač je. Pogodbe predvidevajo, da to lahko storijo in to lahko storijo, če želijo. Globalni opt-out ki ga je napovedala Britanija, ne pa predlagala zaenkrat, pa bi lahko pomenil, da bi spelo opt-out na 130 različnih področjih in bi potem morali se odločiti posamično po primerih, ali se bodo spet udeležili pri določenju zakonodaje ali ne. Z ministrom za pravosodje sem govorila o tem, to je nekaj za naslednjo vlado. In to bi bilo zelo slabo za varnost in pravosodje v Veliki Britaniji. Vendar pa mislim, da ne smemo preveč govoriti o hipotezah, počakati moramo na prakso. Reforma pogodb. Strinjam se, gospoda ima prav, dobro bi bilo, če bi lahko to pripravili prej. Vedno sem predvidevala, da bi se o tem pogovarjali med predvoljno kampanjo leta 2014 in bi potem, ko bo prišla nova komisija, se lahko o tem pogovarjali in potem bili konvencija leta 2015. Ne pa vse, kar eh, kot strela z jasnega. Seveda, moramo se pogoditi z državljani, vprašati jih moramo, kaj si želijo v prihodnosti. Ali si želijo, tako kot jaz, na primer, da bi imeli federacijo, to zagovarjam, o dialogih s državljani, o tem se pogovarjamo, nekateri ostali bi potem lahko dejali, zakaj si tega ne želijo, vendar pa torej razpravo imamo, razprava teče, tako da lahko potem tudi vi v svojih kampanjah govorite o tem. Državljani bodo že vedeli, zakaj gre in lahko potem poveste, kaj si vaša politična stranka želi po volitvah. da bi bila to točka za razpravo v predvoljeni kampanji. In zato se strinjam z gospodom Dafom, da prej, kot bo komisija predlagala svoje predloge, bolje bo. Hvala lepa za lobiranje v tej smeri. Celoti se strinjam z vami. In potem več pooblastil za komisijo. To je seveda odgovor na veliko vprašanj, ki so bila zastavljena. Köbenhavnski kriteriji. Popolnoma prav imate. Imamo instrument za države, ki se želijo pridružiti Evropski uniji. Imamo instrument za dve državi, ki ju še opazujemo, Romunijo in Bolgarijo. Nimamo pa instrumenta za ostale države članice. In vidimo, da se stvari v nekaterih naših državah članicah ne odvijajo prav v dobri smeri. In to je tudi razlog, zakaj sem predlagala in to je bilo potem vključeno v evropski semester in to prvič, da imamo seveda tudi semafor na področju pravosodja. Čudežno je, da je to bilo zajeto v evropski semester. Uspelo nam je in prve izkušnje za leto 2013 bodo pokazale, kako delujejo pravosodni sistemi v vseh državah članicah, ne samo v nekaterih. In sicer na podlagi indikatorjev, ki jih pripravljamo svetom Evrope. Pripravljamo torej te kazalnike. Če želite, gospod predsednik, vam lahko to kdaj podrobno predstavim je pa to prvi korak. Sedaj smo začeli in želimo s tem tudi nadaljevati. Sem pa predvsej obupana, ko vidim, kako malo instrumentov imam na razpolago za to, da bi lahko uveljavili kognihonske kriterije tudi v državah članicah. In to bi bil eden od elementov, ki jih je potrebno spremeniti v prihodni na prihodni konvenciji, o kateri bi se govorilo o reformi pogodb. Vprašanje kibernetskega kriminala. To je jasno zapisano v naši digitalni agendi. To, je, to sta sprejela gospa Bani in gospa Malmström hitro se razvijam in želim doseči hiter napredek. Gospod Kirkop, se morda spomnim, da ko sem bila komisarka za telekomunikacije, sem že organizirala konferenco o kibernetskem kriminalu. Države članice so mi takrat jasno dejale, pustite to, to bomo rešili sami. Potrebovali smo kar nekaj let, preden smo se lahko na to vrnili in sedaj. Pa smo ugotovili, da nihče ne more sam razrešiti tega vprašanja. To je skupno vprašanje in to lahko rešimo le skupaj. Gospa je roka. Direktiva RACE. To vprašanje je na dnevnem redu. Ogledali si bomo izvajanje te direktive. To je seveda tudi v isti smeri kot vprašanja o romih. Kot veste, na podlagi nacionalnih akcijskih načrtov o romih vidimo, da jih je bilo veliko samo na papirju, ni bilo pa praktično izvajanih. Tako da smo postorili dvoje. Prvič. Najprej imamo kontaktne točke v vseh državah glede Romov in tako lahko potem si izmenjujemo težave. Na tem področju imamo tudi pilotno skupino držav članic, ki si bodo podrobno ogledale, katere so tiste težave, ki jih je potrebno rešiti za to, da da bi projekti, ki jih želijo izvajati glede štirih elementov izobraževanja, zdravja, zaposlovanja in stanovanske politike, da bodo vse te težave lahko razrešene. Na podlagi teh zaključkov bom in medsebojnega pregleda bom torej pripravila priporočila svetu tega. Eh, nisem želela na začetku, sedaj pa bo to potrebno. Imeli bomo torej priporočila sveta, ki ne bodo nadomestila letno analizo glede tega, kar se dogaja v realnosti, vendar pa te kontaktne točke, pilotne skupine bodo zajete in potem, kar se rasizma tiče, imeli bomo poročilo o izvajanju okvirne direktive in poročilo o izvajanje direktive o rasni, o rasnih razlikah, rasni diskriminaciji in tukaj bomo potem sprejeli nadaljne ukrepe, če bo to potrebno. The victims. Žrtve. Gre za pravila v tej smeri, ki vodijo do več zaupanja državljanov v naše pravosodne sisteme. Vendar pa potem naletimo na težave. Težave so pač take, da običajno državljani niso obveščeni o njihovih pravicah. Spet eden od razlogov, zakaj imamo leto državljanstva. 70 odstotkov državljanov, ki smo jih poprašali, menijo, da so evropejci in vedo, da imajo pravice. 70 odstotkov, 70 odstotkov pa nam tudi pove, da ne vedo, kakšne so te pravice. Tako da ni dovolj samo ustvarjati nove pravice, pomembno je tudi, da državljanom povemo, kakšne te pravice so. Dejstvo, da so evropski državljani, se opada s pravicami. Veliko dela je torej potrebno še postoriti. Državljanske pobude so v rokah gospoda Ševčoviča pri nekaterih elementih smo dosegli napredek. Pomembno pa je tudi, da ko bomo enkrat imeli razpravo, ko boste enkrat imeli razpravo z gospodom Ševčovičem, lahko vprašate, kje so dosegli napredek, kje so uvire in težave državljanov glede delovskih pobud. Kvote. To je bil trd boj. Sedaj imamo predlog pred sabo vem, kako ključnega pomena je za Evropski parlament delo na tem področju. Vi ste bili tudi ključnega pomena za to, da nam je uspelo, če ne bi bilo velikega lobiranja vseh političnih skupin v parlamentu, ki so zelo veliko pripomogle k temu, mi ne bi uspelo. Hvala torej še enkrat. V svetu je še vedno zelo težavno, vendar pa manj kot pred nekaj meseci. V svetu imamo tretjino za, tretjino proti in tretjino neodločenih. Tako pa če, torej pomagajte nam pri lobiranju v svetu, pri tistih, ki so neodločeni. In morda tisti, ki so proti, še niso prebrali besedila. To je vedno tista težava, da pogosto pri takih besedilih ljudje in govorijo ideološko, ne vedo pa, kaj je dejansko zapisano. Včasih bi bilo dobro, če bi politiki kaj prebrali. Na zadnjem svetu sem zahtevala, da naj preberejo besedilo v kvotah, pa tudi pogodbo in listino o temeljnih pravicah, kajti to bi tudi pomagalo, če bi ministri vedeli, kakšni so ključni elementi teh besedil. Ali so temeljne pravice pod pritiskom zaradi krize? Veliko zadev je pod pritiskom zaradi krize. Če menite, da je socialna varnost temeljna pravica, potem je seveda ta pod pritiskom. Če mislite, da je skrb za otroke, temeljna pravica, potem je to pod pritiskom in veliko splošnih zadev pod pritiskom, proračunskim pritiskom. In zato vam zelo pošteno povem, da bodo tudi pravna sredstva težavom dosje. Predvsej težko bo to spraviti skozi svet zaradi pritiska na nacionalne proračune. Vendar pa to moramo sprejeti. Vemo, da bomo imeli še kar nekaj časa, vedno manj sredstev na razpolago, ki jih moramo nameniti za zelo pomembne zadeve. Kljub vsemu pa mislim, da moramo se zavzeti za to tudi za zaščito podatkov. Gospod Albrecht je pred mano. Vprašajte ga o lobiranju. Gospod Ducas je tukaj. Njega poprašajte o lobiranju in veliko vas ve, da se je lobiranje začela še preden smo imeli kakršno koli besedilo. Skušali smo jo prisiliti, da najprej povem besedilo. Sedaj ga imate in sedaj lahko delamo na tem kljub lobiranju. Imate svežen pred sabo. Uredba in direktiva. In ustrajam glede svežnja poročavci ustrajajo pri tem. In nihče ne sme razdrobiti tega svežnja. To je svežen, bo ostal svežen, ne glede na to, kaj govori katero predsedstvo. To ni tisto, kar bomo storili. Irsko predsedstvo je vasto podatkov si zadalo kot eno prednostnih nalog in to bomo zagotovili tudi mi, čeprav je to težavno vprašanje. Leto državljanov ima proračun samo en milijon. Sama bi bila veliko bolj zadovoljna, če bi imeli več denarja, ampak to bomo storili tudi brez denarja. Tudi s pomočjo članov parlamenta iz zadevnih eh, regij smo eh, organizirali že prve eh, sestanke v mestnih hišah in ljudje so zelo veseli, da sploh kdo pride in jih posluša in jim postavlja vprašanja. Sedaj vam bom povzela svoje zaključke iz teh treh prvih uh, sestankov. Prvič, ljudje niso agresivni, ampak hvaležni. Hvaležni so, da politiki pridejo in jih poslušajo. Drugič, imajo veliko zahtev za več Evrope in ko jim pojasnim, tega ne morem narediti, ker to ni v pogodbah, mi pravijo, potem pa spremenite pogodbe. To je za državljane seveda zelo preprosto, eh, ker ne vejo, kako težko je sprejemati evropsko zakonodajo, kako zapleteno je. Eh, sprejemanje novih pogodb, ampak zelo veliko od nas pričakujejo in to je nekaj, o čemer moramo razpravljati, kajti to bo neposredno vodilo v eh, volilno kampanjo. Moramo vedeti, kaj državljani pričakujejo in kako se bomo odzvali na te, ta pričakovanja v prihodnem letu, se pravi v letu evropskih državljanov leta 2013. Glede prostega gibanja, tu bom podala samo eno informacijo. Eh, ko analiziram direktivo o prostem gibanju, tu smo imeli težavo s Francijo, glede Romov, se morda spominjate. Takrat sem opazila, da 16 držav članic niso ustrezno implementirale direktive o um, prostem gibanju, uh, deset jih je to storilo, šest pa jih je pred sodiščem. Hvala lepa, gospa Reding. Uh, tu smo imeli zelo obširno razpravo, skoraj dveh ur. Uh, uh, tu mislim, da. Uh, Lahko ugotovite, da smo bili zelo prožni pri uh, tudi dnevnem redu in da smo poskušali uh, Eh, vključiti čim eh, več eh, tem, o katerih so razprave potrebne in zato se vam vsem zahvaljujem še zlasti gospe Reding, ki je ostala do zadnjega trenutka in ki je dejansko odgovorila na praktično vsako vprašanje, ki je bilo postavljeno in ki je pokazala pripravljenost na sodelovanje Eh, kot poročevalec eh, tega eh, pregleda. Se posebej zahvaljujem za to pripravljenost in želim vam prijetne praznike, srečen Božič in srečno novo leto.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 Actually, actually, the scheduled time for this whole thing is one hour. Torej, predvidena je bila ena ura za to točko, ampak ne vem, če je to potrebno. Verjetno bo 10-15 minut dovolj. Yes. With no further delay. Dobro, potem pa kar uh, nadaljujemo. to bo za precej tukaj prisotnih zadnji delovni dan, ne za vse, ampak za večino. E, to je zadnji e, sestanek e, odbora Libe pred prazniki. Sedaj pa pozdravljam gospoda Reinharda Pribeja in se mu zahvaljujem za predstavitev o drugem umestnem eh, pregledu o izvajanju sporazuma TFTP. To je bilo posredovano 14. decembra vsem članom. Deset minut bo trajala predstavitev, če se bo le dalo, na to pa bomo imeli razpravo. Sedaj tudi obveščam člane, da točka 14, ki se nanaša na spremembe eh, uredbe o seznamu tretjih držav, kateri državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume in držav, kateri državljani so oproščeni te zahteve. Torej, eh, poročevalec Augustin Diaz de Mera eh, ne bo imel predstavitve, ker danes ni mogel priti. Torej, nadaljujmo takoj z naslednjo točko, to je točka 18. In če bomo uspeli to narediti hitro, potem bomo tudi prej končali. Gospod Ribe, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Dobro dan vsem. Uh, Želel bi predstaviti poročilo o drugem eh, pregledu izvajanja sporazuma TFTP, torej sporazuma med drugimi državami in EU. Eh, e Kot veste, je bil prvi pregled, umestni pregled eh, lani in na osnovi dveh sestankov, ki smo jih imeli in to je novo. Torej prvi uh, uh, skupni sestanek v Hagu uh, Eh, z Europolom in pa drugi sestanek 31. oktobra v Washingtonu. Eh, takrat eh, nas je tudi presenet, presenetel, um, presenetilo vreme, Sandy, namreč orkan. In um, ti dialogi so bili zelo intenzivni z ameriškimi uh, pristojnimi organi. In moram reči, da smo ocenili, da je ameriška stran eh, ta pregled zelo dobro pripravila in nam je omogočila, da smo resnično eh, razpravljali o vseh eh, vprašanjih. Kot ste verjetno videli, je to, to poročilo jasno pokazalo dodano vrednost programa sledenja financiranja terorističnih dejavnosti. Eh, jasno je, da eh, lahko z eh, vzajemnimi režimi, ki so vzpostavljeni, lahko vsi zelo pač, da to lahko vsem zelo koristi. To je vključevalo tudi, torej ne samo Europol, ampak tudi um, uh, norveške preiskovalce eh, in to je naprimer omogočilo eh, tudi preiskavo v zadevi Brevik. Eh, prav tako je, bil, je to omogočilo, da so države, oblasti neke države lahko izvajale preiskave in tudi, če po potrebi, aretirale osebe, ki so povezane s teroristično dejavnostjo varovalke iz prvega poročila iz marca 2010 eh, so bile eh, predmet follow-upa in eh, predsejšnje izboljšave so bile že upeljane zlasti na področju nadzora in postopek um, um, obdelave oziroma črtanja uh, podatkov starejših od petih let je še nekaj uh, um, o tem, o katerih smo razpravljali. Američani so tudi opozorili na določene deficite in uh, imeli bomo uh, priložnost tudi um, za pripravo skupnega poročila o pomembnosti podatkov oziroma vlogi podatkov um, TFTP uh, narave. To bo približno sredi leta 2014 in Če si pogledate poročilo, potem boste videli na strani 4, da smo najprej uh, predstavili statistične podatke, uh, do, dobro razumemo uh, razsežnosti uporabe teh podatkov. Uh, vidimo tudi, da je prišlo do zmanjšanja Eh, števila um, preiskav, verjetno zato, ker je bilo na začetku um, malce več dela, ker prejšnje leto ni bilo nobenega primernega aranžmaja. Uh, na to uh, vidite v poročilu delovanje mehanizma po členu 4, na to mehanizma SWIFT in prav tako v poročilu vidite tudi, da uh, je prišlo do precejšnjih izboljšav. Prvič eh, zato, ker je že sam uh, Europol oporekal določenim vidikom prvotnega sporazuma in uh, Rav tako je tudi um, GSP Europola uh, pomagala, da so uh, lahko uh, tudi američani podali veliko bolj uh, natančno in podrobno zahtevo. In uh, teh zahtev, ko je bilo potem uh, tudi še več, to je seveda zaupne narave in to smo lahko potem primerjali s prvimi meseci sporazuma. Um, in vsi eh, člani eh, tega, eh, te skupine za pregled ugotavlja, da v primerjavi z začetkom sporazuma, da je napredek očiten. In to so dobre novice. Prav tako nadzorniki Eh, na začetku je bil to popolnoma nov mehanizem, zato so potrebovali nekaj časa za prilagoditev. Na začetku eh, je šlo za te nadzornike iz izrovnih držav, ki so zelo eh, podrobno pregledovali te postopke in to je bilo na začetku malce težavno. In zato je potem, torej tisti, ki so bili tu na začetku, se spominjajo, da so bile začetne težave kar um, uh, uspešno na to premagane. In sedaj imamo precej dobno sodelovanje med uh, um, različnimi uh, nadzorniki, kajti pomembno je, da lahko med seboj sodelujejo in da si tudi izmenjujejo izkušnje. In ta, to sodelovanje. Eh, po začetnih težavah eh, sedaj dobro deluje glede varovanja podatkov in zaščite podatkov, torej dostopa do podatkov in tako dalje. Je vse v redu, presenečeni smo, da je bilo zelo malo zahtevkov eh, državljanov v zrodnih državah in zunaj zrodnih držav za dostop do podatkov. Imamo še vedno eno telefonsko številko, eno hotline, ki je na voljo državljanom in naprimer um, nekateri imajo uh, zelo veliko interesa za posamezna vprašanja, naprimer povezana z Iranom, sankcije proti Iranu in tako dalje, ampak uh, sam mehanizem uh, TFTP pa ni bil uh, zelo pogosto uporabljen. Uh, na to nadaljevanju poročila vidimo zelo pomembno vprašanje, eh, ki se navezuje na eh, recipročnost, eh, se pravi, kako lahko podatki TFTP-ja koristijo obema stranima. Tu smo ugotovili, da se zadeve razvijajo, torej zahtevki držav članic po članu 10 Eh, so vedno bolj številni in eh, skladno s porazumom eh, so ti zahtevki podani preko Europola ali pa neposredno strani držav članic oziroma pristojnih organov držav članic in to je lahko policija, torej organi pregona ali pa tudi obveščevalne službe. In po tem pregledu bomo eh, z državami članicami poskušali ugotoviti, eh, koliko je bilo dejansko teh zahtevkov. Eh, tu tudi opažamo določen deficit, kajti niso vse države članice posredovale teh podatkov. Upravičujem se, ampak vrnil bi se samo za hip od skenemu vprašanju, ki se navezuje na. Um, Eh, zaščito podatkov in sicer za eh, eh, obdelavo um, starih podatkov. Veste, da po petih letih je to vse izbrisano. In zelo podrobno so nam tudi pristojni organi zrovnih držav pojasnili, da uh, do teh izbrisov ne more priti vsak dan, da se to lahko zgodi samo nekajkrat eh, letno. In ugotovili smo, da način, kako se to zdaj počne, ni čisto pravilen, zato ker eh, na začetku je bilo mišljeno, da eh, bo to resnično brisano natančno, po petih letih, eh, ampak eh, na sed, sedanji način dela lahko nekateri podatki ostajajo neizbrisani pet let in nekaj mesecev, ampak eh, sistem bo spremenjen in temu bomo zelo podrobno sledili. In na to še na strani uh, 14. poročilo uh, jasno. Uh, ugotavlja, da je ta inštrument za ameriške eh, oblasti zelo pomembno. To vas verjetno ne bo presenečalo. Tudi za nas eh, je eh, to pomembno. Lahko še razpravljamo o tem, kako lahko še izboljšamo preglednost tega mehanizma. Ameriške uh, Eh, oblasti eh, seveda skrbi, da ne bi prišlo do razkritja podrobnosti glede posameznih operacij, to razumemo, ampak še vedno moramo zagotoviti določeno raven eh, transparentnosti in moramo biti tudi odprti za to, da se pač določene vidike tega mehanizma lahko pojasni. Na to na strani 16 vidite um, to, da je eh, pregled, eh, postopek pregleda zelo koristen in da eh, tu ne gre zgolj za neko srečanje vsakih 18 mesecev, ampak da se dejansko da so kontakti na različnih ravneh, na ravneh visokih uradnikov, pa tudi na tehničnih ravneh stalni. In uh, zato je uh, treba tudi bolje opredeliti, kakšen je odnos med tem postopkom pregleda in pa tudi eh, drugimi eh, dejavnostmi. Eh, potrebno je, da naredimo to, kar sporazum predvideva, se pravi, da se dejansko izvede ta pregled in tudi glede tega boste našli priporočila na strani 16, na koncu poročila eh, boste itak našli eh, celoten seznam priporočil. Rad bi vas opozoril tudi na eh, priloge. V zadnjem poročilu smo imeli zelo dolgo prilogo 1, kjer najdemo dolge odgovore, natančne odgovore Eh, Združenih eh, držav. In te odgovore smo potem tudi obravnavali na sestanku v Washingtonu. Eh, ta del, ki ga najdemo v prilogi 1, je morda še bolj pomemben kot preostali del poročila, zato ker vseboje zelo veliko informacij in resnično dopolnjuje poročilo. Videli boste tudi v prilogi 3. Eh, statistične podatke, ki sem jih pravkar omenil o Europolu, dejavnosti Europola in na to so nekateri člani tudi tega odbora posebej prosili uh, za uh, eh, ravna različnih uh, primerov, ne samo Brajvika, uh, primerov uporabe uh, sporazume TFTP. In to boste našli v prilogi 4 te primere. Morda vas bo zanimalo tudi, kaj je še predvideno za naprej. Imamo eh, eh, dva eh, sestanka, torej skladno s členom šest sporazuma bomo pripravili skupno poročilo o izvajanju sporazuma TFTP, se pravi, to moramo storiti pred um, prvim avgustom prihodne leto, to mora biti storjeno tri leta po uh, začetku izvajanja programa. Komisija bo predstavila uh, poročilo o napredku uh, Eh, v odnosu do člena 11 sporazuma, kot je to predvidil sklep sveta, ki potrjuje eh, ta sporazum. Poleg tega pa smo se strinjali tudi z združenimi državami, da bomo imeli eh, skupni, naslednji skupni pregled po členu 13 sporazuma leta 2014. Hvala lepa, sedaj pa odpiram, odpiram razpravo. Morda lahko začnete podpredsedujoča. Yes. Alvaro. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank auch, Herr Pribe, dass Sie sich. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi gospodu Pribeju, da si je vzel čas in v odboru Libe Evropskega parlamenta poroča o vprašanju, ki morda ni več tako aktualno za vse, ampak vseeno zelo pomembno. Mislim, da dostojno zastopate komisijo v tem primeru. Poročilo sem si ogledal, ampak vseeno imam še nekaj vprašanj. Prosim gospoda Pribe, da lahko jasno pove, kje so še pomankljivosti glede naprimer rokov za brisanje podatkov. Da se to ne bi dogajalo samo vsakih pet let, ampak vsako leto. Mislim, da je z tem že nekaj povedal, ampak vseeno me zanima nekaj več. Mislim, da je v poročilu še kar nekaj točk odprtih. Tudi v prejšnjem, prejšnji različici poročila smo že opazili podrob, eh, pomagljivosti na istih mestih. Naprimer, četrti člen, kjer je zapisano, da se morajo podatki pošiljati v kar se da eh, primerni ali pa primerno prirejeni obliki. V poročilu je sistem zapisano, da večina, če ne celo skoraj vsi podatki, um, niso skladni s tem, kar je priporočeno. Se pravi, podatki se ne pošiljajo v prirejeni obliki, ampak kar v celoti. Prav tako ne vemo, kateri podatki so bili uporabljeni. Po 13. členu sicer pričakujemo, da eh, se nam pove, kateri podatki se uporabljajo, kateri so bili uporabljeni, ampak iz poročila to ni razvidno. Potem vprašanje eh, dostopa do informacij, kot je zapisano v 15. členu. Ameriško oziroma finančno ministrstvo ZDA morda želi pridobiti določene podatke o evropskih državljanih. Ampak tukaj eh, se ne more kar tako neposredno eh, obrniti na pristojne organe v Evropi in jih zahtevati. To morate tudi prek, naprimer, Evropskega uh, urada za varstvo podatkov, naprimer. Tudi gospa Reding je že dejala, da bo zelo težko izvedeti, naprimer, ali so bili posredovani podatki o mojih finančnih transakcijah. Ti morda niso tako zanimivi, ampak vendarle. Tukaj gre za cel nabor podatkov, ki jih je treba poslati, ne samo o finančnih transakcijah, ampak tudi o, naprimer, številki vozniškega dovoljenja in podobno. To se je dogajalo pred dvema letoma in danes še vedno ne vemo, kaj točno se je izbiralo in kaj vse se je pošiljalo. Prvem čujem se, še vedno je vklopljen mikrofon, nekaj šumi, ampak to ni bil moj mikrofon, pravi predsednik. Samo vaš mikrofon, gospod Alvar, mora biti vklopljen, ko govorite. Tolmači pravijo, da gre za določen šum, ampak ni to mikrofon tu v dvorani. Če bi bil morda to moj telefon, pravi gospod Alvaro, potem bi se slišala ta interferenca. Ampak to ni bil moj mikrofon. How we can solve it. Um, genau, abschließend uh, dann vielleicht noch einmal. No še dve ali tri podrobnosti bi navedel. Vprašanje potrebnosti, nujnosti in uh, učinkovitosti. O tem se lahko prepiramo. Vsak ima svoje stališče. Nekateri bi želeli ože, drugi širše tlumačenje uh, eh, načela sorazmernosti. Uh, Mislim, da obstaja 57 tako enih eh, namigov lic, ki, so, eh, ki izvira iz Evropske unije. Oziroma 27. In to je, če delimo število držav članic, eden na državo članico na leto. To ni tako veliko. Veseli pa me, da bomo avgusta, ko bo pripravljeno končno poročilo, eh, vedeli, kako bo sistem za ekstrahiranje tu, konkretno v Evropski uniji, kako bo s pridobivanjem podatkom tu. Komisarka pa je prej dejala, da ne bi eh, še naprej izvajali možnosti, ki je bila pripravljena v poročilu, ki bi se skladala z vašim, eh, vašim predlogom. To sta bili dve ali tri možnosti in komisarka se je pač opredelila za eno. V parlamentu smo o teh možnostih odločali in se tudi odločili za eno izmed njih, kajti možnosti, ti trije predlogi, tisti konkretni, za katerega smo se odločili, so bili za nas dobri. Komisarka je dejala, da v zvezi s tem ni potrebne večine v svetu in da svet želi status quo še naprej. Drugi s tem pa moramo opozoriti, da obstajata dva so zakonodajalca. Svet je eden, parlament pa je drugi. In mi bi v zvezi z določenim naborom podatka, naprimer o talskih potnikih, um, verjetno predlagali nekaj posebno drugega kot pa svet. Dolgoročno pa se verjetno strinjamo, da sporozuma v tej obliki ne bomo več potrebovali, kajti mm, stvari bomo lahko urejali sami, brez sporozuma. Zato me zelo zanima, kaj se bo na tem področju zgodilo po avgustu prihodne leto. Druge skupine mm, pozivam, da se zamislijo, tako kot sem se jaz, da se v primeru neizvajanja, nespoštovanja um, odločimo za način, kako od sporozuma odstopiti gre za sporazum, ki se mi zdi, da je prikrojen za delovanje ZDA in ki spodbuja masovno pošiljanje podatkov prek eh, Atlantika. In s tem se ne smemo strinjati. Prosim, da se držimo tega, kar smo že dejali v preteklosti. Gospa Mačjo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči torej, če primerjamo poročilo iz leta 2011 in tempo, to poročilo, potem vidimo, eh, da je prišlo do napredka. Prva priporočila leto 2011 so bila veliko bolje eh, uveljavljena. Eh, to je treba tudi um, prepoznati, naprimer na, na področju. Um, varovanja podatkov. Gospod Baro, seveda to vidim in to lahko tudi prepoznamo eh, in lahko prepoznamo tudi, eh, tudi vse napredke. Eh, šlo je za pet eh, glavnih eh, pripomp. Europol je to tudi organiziral z skupnim delom in Europolu lahko tudi to čestitamo, kajti Europol je izboljšal postopek pregleda v duhu tesnega sodelovanja z pristojnimi organi EU, eh, e kajti mi smo bili, to je pomembno, kajti mi smo bili tisti, ki smo eh, Europol, mm, Europolu dali ta mandat in eh, pomembno je, da ta sporazum uveljavimo vsaj do roka, ki smo ga predvideli in ta sporazum je bil doslej že eh, precej eh, koristen. Gospod Pribe je o tem govoril, eh, o zadevi Brevik, naprimer. Vemo, da je bilo to koristno tudi za druge priložnosti, naprimer za olimpijske igre v Londonu in tako dalje. Ne pozabimo tudi na to, da je varnost državljanov temeljna pravica, to še enkrat ponavljam tu, in ta sporazum je zelo pomemben in nekatere države članice se obračajo neposredno na Združene države za eh, informacije. In uh, sedaj imamo uh, postopke, ki bodo še bolj pregledni, še bolj uh, uh, dobro uh, organizirani. Uh, in zato se mi zdi pomembno, da. Uh, ta sporazum lahko že uporabljamo in da že uh, že koristimo uh, njegove uh, rezultate. In če uh, razmišljamo o tem, ali naj ga podaljšamo ali ne, moramo vse čas imeli v, uh, v mislih tudi vse pozitivne rezultate. Gospod Zibel. Najlepša hvala, gospod predsednik. Želim dejati, da bi morali kot Evropski parlament um, pripraviti predlog, ki bi nam omogočil tudi upogled v zaupne dokumente. Trenutno tega ne moremo delati in zato se mi zdi, da svojega dela tudi ne moremo upravljati v takšni meri, kot bi si jo želeli. Prosim tudi Evropsko komisijo, da določenih dokumentov ne označuje kot zaupne ali pa kot eh, tajne, tako da lahko imamo tudi mi v pogled v njih. V nemškem parlamentu um, je ta sistem posebno drugačen in omogoča širšemu krogu ljudi, da lahko imajo pogled te dokumente. No, zdaj pa poročilo. Zelo um, slabo se mi zdi, da tudi zdaj pri drugem poročilu ugotavljamo, da eh, se program ne izvaja na način, kot bi se moral. Uh, Komisarka je dejala, da je, smo zagotovili zadovoljivo raven izvajanja programa, ampak zadovoljivo ni predevnik, ki bi ga želeli tu slišati. Slišali smo, da obstaja še veliko pomankljivosti in e, zdaj naj bi bili določene, oziroma bi bile določene pomakljive odpravljene, ampak vse pa še ne. To pomeni, da še vedno obstajajo, tudi glede Europola uh, smo slišali podobno. Če, še, če se še na kratko uh, navežem na vprašanje nadzornikov, overseers. Če komisija meni, da se ta sistem zdaj izvaja na dober način, me zanima, ali je to vprašanje uh, zaupanja ali kaj drugega. Komentar o brisanju podatkov po petih letih je že bil podan in tudi tu eh, še nismo na isti valovni dolžini. Bi pa še pokomentirala predvidevanje podatkov na eh, ozemlju EU. Mislim, da je to podobno razpravi v eh, Nemčiji, kjer je potekala razprava o javnih zgradbah oziroma o javnih investicijah. Obstaja javni razpis najprej, potem pa se z določenimi aneksi ta razpis oziroma cena projekta dviguje skozi leta. Tudi tu se mi zdi podobno, se pravi pridobivanje podatkov na raven na, na ozemlju eh, Evropske unije eh, je bil predlog, ki je bil podan v preteklosti. No, zdaj pa vidimo, da določene stvari ne delujejo, tako bodi morale in pristojni pravijo, ja, no, bo že delovalo, dajmo času čas. V čas kot, parlam, kot Evropski parlament moramo jasno povedati, da to postopanje strani držav članic ni dobro. Hvala. Yes, you, Chair, can... Hvala, predsedujoči. Lahko samo ponovim, kar je povedal že gospod Alvaro, pa tudi gospa Sibel. Malce, te razprave so vedno malce nerodne, kajti ne vemo natančno, o čem govorimo. Nimamo upogleda. pogleda. Vem samo to, da um, opažamo razhajanja med uh, uh, tem poročilom in pa uh, povzetkom na treh stranih, ki smo ga dobili prej. Lahko, da je ta razhajanja možno pojasniti z napredkom, ki je bil v tem času zabeležen, preprosto ne vemo. To se mi zdi zelo. Um, ne, neprijetno, da imamo možnost po členu 218, da eh, damo svoje mnenje, da eh, sprememo mednarodne eh, sporazume, ampak v resnici pa se od nas pričakuje samo, da bomo podpisali nek dokument, ki ga niti ne poznamo. Ampak, naprimer, če rečemo, da nam uh, nek eh, sporazum ni všeč, potem, eh, eh, potem se odločimo, da bomo pač zelo, zelo podrobno sledili nekemu sporazumu. Ampak to je, to je nesmisel, kajti tega itak ne moremo v praksi izvesti. Kot sta povedala že gospod Zibal in gospod Alvaro. Vsekakor eh, sem, se zel, sem zelo, zelo, zelo klevala pri tem da, izražanju svojega strinjanja. Eh, Komisiji smo pač verjeli, zato ker smo od nje dobili obljubo, da bo v enem letu sistem za obdelovanje podatkov vzpostavljen. Uh, Še vedno ne razumem, to je v resnici programska oprema. Zakaj je to taka grozna reč? Zakaj potrebujemo toliko časa? Zakaj potrebujemo eh, nek eh, meglen predlog za evropski eh, TFTP namesto nekega preprostega sistema za obdelavo podatkov? Zakaj to potrebujemo? Eh, če se vam zdi tako koristno eh, uporabo, uporaba podatkov TFTP, eh, potem zakaj tega ne storimo? Na to imamo v Ameriki še eno bazo podatkov, TIDE, TIAD. Um, če sem pravilno razumela, gre tu za podatke pol milijona, o pol milijona posameznikov, za katere lahko z določeno mero uh, verjetnosti predpostavljamo, da njihovi podatki mečejo luč na teroristično dejavnost. To niso osebe, ki so obsojene ali ki so osumljene, to so ameriški državljani. Uh, mojem mnenju eh, ameriške oblasti ne obravnavajo ameriških eh, državljanov manj ugodno kot drugih državljanov, kar pomeni, da ne bi bila presenečena, če bi eh, ta baza podatkov vsebovala tudi podatke o evropskih državljanih, se pravi o ne ameriških državljanov. Zato me zanima, če bo do podatki SWIFT tudi optičali v tej bazi podatkov. Da, Najlepša hvala, predsednik. Mislim, da ne rabim ponavljati eh, veliko stvari, kajti precej je bilo že povedanega. Bi pa iz poročila spostavil določene zadeve. V poročilu je zapisano, da, je, da Europol od julija 2011 ni zastavlja dodatnih vprašanj ali pa poizvedovanj. Kajti na vse zastavljeno bilo že odgovorjeno. To pomeni, da je šlo za kapitulacijo. Kapitulacijo pred sistemom, ki ni operativen, ki ne deluje in o katerem Europol sploh ne more odločati ali pa preverjati, ali povpraševanje skladno s pogoji sporazuma in s tem tudi, ali je to skladno z evropsko zakonodajo ali ne. Vprašanja so lahko zastavljena tudi tako, da vsi podatki, ki so bili v eh, toku izmenjave prej, so to tudi zdaj. Ampak eh, iz nabora podatkov lahko razberemo marsikaj, vse po mojem razumevanju. Seveda, gre za katere, oziroma za katere podatke gre, to je vprašanje. Mislim, da gre za vse podatke. Tega ne moremo kategorično izključiti. In po mojem mnenju je dejstvo, da uh, finančno ministrstvo pravi, da odvečnih podatkov ni možno brisati več kot enkrat letno, um, pomeni kršitev zaupanja in v bistvu neizpolnjevanje določb iz sporazuma. Uh, Eh, podatki, ki niso več potrebni, je, je treba, podatke, ki niso več potrebni, treba zbrisati takoj, ne šele po enem letu. Pri branju poročila se mi zdi, da je sporazum dejansko nekaj, kar smo, eh, da sporazum odraža nekaj, kar smo že doživeli v preteklosti. In sicer, da ne gre za spremljanje spremembo, ampak da gre za status quo, ki pa smo ga nekako odobrili. In da to ni niti skladno ne z evropskim, mm, evropsko zakonodajo v zvezi z varstvom podatkov, niti z varstvom oziroma niti z zakonodajo z področja temeljnih pravic. To se zdaj dogaja izven okvira evropske zakonodaje in nemško ustavno sodišče ter druga sodišča na drugem. Eh, sodišče za človekov pravice v Strasburu v primeru napa vrst, eh, proti Združenemu kraljestvu že ugotovilo. Podatki se torej, uporabljajo eh, preveč pavšalno in to na način, ki ni mm, omenjen, predpisan v pravnem redu Evropske unije. pred nekaj časa je parlament, torej junija, ko, eh, ko je bil ta sporozum sprejet, tudi dejal, sam sicer nisem glasoval za, ampak vseeno, da je treba v sistem oziroma v program uh, uvesti sistem za uh, obdelavo podatkov, za ekstrakcijo podatkov. In če tega ne bo, je treba sporozum. Uh, pač od sporazuma odstopiti ali ga preklicati. In mislim, da je pa zdaj že res skrajni čas, da to storimo, kajti očitno je, da sporazum ne deluje. Sporazum je treba čim prej, um, od sporazuma je treba čim prej odstopiti. Hvala. Gospod Pribe, izvolite. Hvala, predsedujoči. Tu nisem zato, da zagovarjam TFTP, temveč poročilo. Za poročilo smo želeli, da bo čim bolj objektivno. Mislim, da smo pri tem uspeli. Podali smo zelo podrobne informacije in ne želimo ničesar prikrivati. Če smo s tem uspeli in uh, tu ni heca, to je zelo um, naporno delo. Na tem smo delali tri mesece in uh, uh, naš uh, namen je bil podati uh, podobo, ki je um, odkrita, ničesar nismo prikri, prikrili, ne prizadevamo pa si za to, da bi bilo to poročilo osnova za nadaljevanje ali prekenitev tega sporazuma. Mislim, da je to, kar smo uh, zapisali, uh, Eh, popolnoma zadovoljivo. Če bi uh, napisali veliko več, potem bi nas lahko obdolžili, da zagovarjamo ameriške interese, da je to vse skupaj preveč podrobno. Torej, po mojem mnenju je zadovoljivo. Eh, v času pregleda smo dejansko opazili nekaj pomankljivosti uh, pri uh, brisanju podatkov. Nobene obveznosti ni, da je treba podatke brisati vsak dan ali vsak uh, drug dan, temveč, da morajo biti brisani najkasneje pet let po njihovem prijetju. Se pravi, če to storimo po korakih, enkrat letno, dvakrat letno, potem je treba najti sistem, uh, s katerim zagotovimo, da nobeni podatki ne bodo hranjeni več kot pet let, medtem ko v sedanjem sistemu je tako, da eh, se to briše enkrat leto, letno, kar pomeni, da so podatki stari pet let in več in to je jasno v nasprotju s členom 6 odstavek 3 in 4 sporazuma. Eh, glede na to, da smo to že opazili, v pregledu, to je bilo dobro, so američani že dva tedna potem zagotovili, da bodo to spremenili. In to je, to je v redu, to pomeni, da smo bili učinkoviti. Glede vprašanja četrtega člena in pa mehanizma nadzora, popolnoma nepravilno je in to so vsi člani eh, skupine za pregled potrdili, popolnoma nepravilno nepravilno je, da se ohranja vse podatke. In to smo prepoznali vsi, torej vsi člani pregleda že v času pregleda in zato smo v poročilu tudi predlagali oziroma priporočili, da se javnosti ne podaja nobenih informacij, ki so preprosto nepravilne. To je neustrezna informacija ki verjetno izhaja tudi iz popolne odsotnosti koordinacije med eh, posameznimi udeleženci, se pravi, kdo nadzoruje koga in kaj. In eh, na eh, Europolu, naprimer, smo bili na sestanku, kjer se je skazalo, da smo bila izvedena že dva pregleda in da je tretji bil predviden na naslednji dan, s tem, da o tem nihče bil, ni bil obveščen. V Washingtonu smo večur razpravljali o tem, kako deluje mehanizem Europola in do kolikšne mere mora biti, ki sem bil v to vključen, vendar nisem našel nobenega razloga za to, da bi bila uh, v moji ekipi dva člana GSP-ja, ki sta se, ki sta pravzaprav sama sebe pregledovala in nadzorovala. Um, ta uh, ekipa je bila sestavljena po členu uh, 29 kratno z, uh, uh, s, s postopkom, ki je predviden. Uh, Eh, vendar pa eh, v normalnih okoliščinah eh, do tega ne bi moglo priti, ker bi bil to konflikt interesov. Glede dostopa do podatkov, kot poročilo pravi, je, smo imeli razprave med odborom po členu 29 in pa ameriškimi uh, pristojnimi organi glede postopka in da smo želeli vnaprej preprečiti kakršne koli nesporazume glede tega, kaj se zahteva. Eh, mehanizem posredovanja teh zahtevkov preko nacionalnih eh, pristojnih organov eh, je nekaj, kar je že predvideno. Evropa ima potem še dodatne mehanizme. In če te osebe potrebujejo usposabljanje na področju eh, TFTP-ja, eh, kajti to je verjetno neobičajni postopek, smo na to tudi pripravljeni, ampak mislim, da smo razrešili en ključen problem in sicer, da morda eh, ameriške oblasti zahtevajo preveč podrobnosti za tak dostop. Gospod predsedojoči, zavezani smo torej eh, svojim obljubam in ne bom se ponavljal. Pripravili smo poročilo eno leto potem, ko je sporozum stopil v veljavo in v sporozumu imamo klauzilo in to bom povedal v nemščini, ker je to nemški besedilo. In možni uvedi primerljivega sistema EU often we are carrying out in uh, uh, tu bomo tudi izvedli uh, oceno učinka prihodne leto in prav tako bomo tudi spoštovali uh, roke za pripravo naslednjega poročila. Torej, to je to, kar smo dolžni narediti v evropskem sistemu. Glede mehanizmov nadzora. rečeno je bilo, da se sklicujemo na vero, odločamo pa po dejstvih. Vse temeli na dejstvih in lahko boste tudi sami, se sami prepričali, da sistem sedaj deluje. Na to smo imeli še vprašanja na temo člen 4, to mislim, da sem že odgovoril, gospod predsedujoči. Torej, hvala za uh, članek, ki ste nam ga posredovali. Gospod predsedujoči, počasi sem se že navadil na to, da ko pridem sem za predstavitev enega vprašanja, da se mi postavlja vprašanja v zvezi z nečem čisto drugim. Naprimer, tu me sedaj sprašujete v zvezi s člankom iz Wall Street Journala. Glede na to, da danes govorimo o TFTP-ju, lahko povem, da sem danes torej dobil odgovor z. Um, Eh, z ameriške strani, z Treasurya. In sicer uh, je zapisano, da je uh, to vse zapisano v varovalkah in da vse varovalke iz sporazuma 2010 ostajajo um, v veljavi in da ta sistem TFTP ni povezan z nobeno drugo bazo podatkov in da. Uh, te FTP eh, eh, zahtevke in pa preiskave lahko izvajamo samo eh, skladno s tem sporazumom in da je vse podvrženo nadzoru neodvisnih organov. Torej, pri tem lahko pustimo ob strani ta uradniški jezik. Kaj je to glavno sporočilo? Glavno sporočilo je ta, da ta sistem nima nobene povezave z drugimi sistemi. Torej, poleg tega bomo tudi v kontekstu našega sodelovanja z ameriškimi oblastmi um, obravnavali tudi te podatke in zato se vam zahvaljujem. Hvala lepa. Sedaj smo že eh, tej točki namenili veliko več časa, kot je bilo predvideno. Torej, zdaj že lahko opustimo eh, misel na to, da bomo lahko skrajšali ta dnevni red, ampak upam, da bomo v nadaljevanju lahko krajši. Zelo kratka bom. Upam, da sem napačno razumela, ampak mislim, da sem slišala gospoda Pribeja, eh, ki je rekel, da so, je podatek, da je, so vsi podatki prenešeni, da je ta informacija napačna, dobro. Uh, In to naj bi bil razlog, zakaj niste razkrili poročila JSB-ja, zato ker ne želite napačno obvestiti javnosti. Nam je Europol povedal, da je razlog za to, da to poročilo ni razkrito, eh, iskati v zahtevi ameriške eh, strani. Ampak eh, zgleda, da ste, si tu niste skladni med Evropsko komisijo in pa Jazbijem. Mislim, da če eh, je prišlo do konflikta interesov za dve osebi eh, v tem odboru oziroma v tem skupini, potem se meni zdi to eh, zelo resna obtožba in bi želela glede tega pojasnilo. Torej, odgovor na prvo vprašanje, ja nekaj informacij glede um, izjave za javnost, ki se navezuje na drugo poročilo, je uh, preprosto nepravilnih. Ne spominjam se, kaj sem natančno povedal pred dvema minutama, vendar se ne spominjam, da bi uh, komentiral uh, status poročila, o katerem ste govorili. Mislim, da tega sploh nisem omenil. Uh, ampak strinjam se seveda z mnenjem, ki ga je izrazil tudi Europol eh, glede eh, drugega eh, skupnega pregleda. Ta je že malce zastarel, zato ker imamo sedaj že tretje poročilo. V tem poročilu najdemo specifične podatke, ki so jih posredovali ameriške oblasti pod pogojem, da se teh podatkov ne razkriva brez izrecnega privolenja ameriških oblasti. Za me je stvar zelo preprosta. Bom še enkrat povedal. Način, kako je Europol izvedel specifične uh, naloge znotraj sporazuma, se pravi v odnosu z druženih držav in način, kako se Europol preverja oziroma nadzoruje, kako nadzorni odbor eh, to izvaja, je nekaj, čemu so američani eh, že oporekali, eh, kajti Europol nadzoruje torej, administrativni odbor in pa nadzorniki. In to je bila zelo pomembna tema razprav ki so spremljale pripravo poročila. In eh, zato pravim, da je škoda, da eh, imamo na evropski strani dva člana nadzorne skupine, ki eh, imata poseben interes glede poročila in Zato je to seveda konflikt interesov v tem smislu, da, mora, da boste zagovarjala to, kar delo, ki ste ga opravila pri pripravi tega poročila. Ampak to je samo moja ocena, to je lahko potencijalni konflikt interesov. Dobro, zaenkrat se vam zahvaljujemo, da ste prišli, da ste predstavili to poročilo izvajanja sporozuma TFTP. To je um, pomembna delikatna tema. Sedaj pa, če dovolite, bi izkoristili priložnost za to, da vam zaželimo vso srečo in vesele praznike. Now, move on. As the point regarding the file. Zdaj pa gremo naprej. točka, kjer je pokazal gospod Demera Garcia, je predstavljena, tako da gremo na točko 18. Poročilo Komisije parlamentu in svetu. Drugo polletno poročilo o delovanju šengenskega območja 1. maja 2012 do 31. oktobra 2012. Komisija to poročilo objavi dvakrat letno. zdaj imamo priložnost za izmenjavo mnen v zvezi s tem. Komisija oziroma Belinda Pajk, gospa Belinda Pajk nam bo v imenu komisije nakratko predstavila to poročilo, potem pa sledi razprava. Gospa Pajk, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala, ker sem lahko danes tukaj in ker predstav, lahko predstavim drugo poročilo. Prvo poročilo sem že lahko predstavila v, eh, v začetku tega leta oziroma eh, pred poletjem. Tako da zdaj kar k poročilu. Komisija oziroma parlament in svet um, dvakrat letno dobita na pogled oziroma na voljo poročilo o delovanju šengenskega območja in pa tudi uh, poročilo o smernicah, ki so bile izdane za delovanje šengenskega območja. 6. decembra je svet za PNZ razpravljal o poročilu, zato bom zdaj na kratko povzela uh, ključne točke dokumenta. Zunanje meje, notranje meje, uh, Eh, širitev in pa vizumi. Najprej zunanje meje. Pritisk na zunanje meje je še vedno visok, še posebej na nekaj določenih vročih točk. To je grško-turška kopenska meja, naprimer. Eh, z veseljem pa opažamo, da je vedno večji, vedno večji napor delo grških eh, pristojnih oblasti močno zmanjšal število nezakonitih prestopov meje na tem območju. Seveda. Um, tu je še vedno zelo pereče sirsko vprašanje. Komisija želi in seveda tudi že namenja uh, določeno humanitarno pomoč sosednjim državam v uh, eh, Sirije, tako da lahko uh, poskrbijo za ustrezno infrastrukturo. To je uh, prva stvar. Mm, potem lahko v poročilu opazimo zelo veliko. Uh, primerov nesreč, ko se migranti prek sredozemlja eh, po morju, eh, torej odpravijo v Evropo. To so primeri, ki smo jih lahko videli v Egejskem morju, pa tudi druge v sredozemlju. Evropsko sodišče je razveljavilo um, smernice, ki veljajo za agencijo Frontex za upravljanje pomorskih meja v južnem sredozemlju. Sodišče je dejalo, da bo sicer, da bodo sklepi veljali do sprejema novih sklepov. E, svet pa bo v začetku prihodnega leta pripravil nove sklepe. Notranje meje. Še vedno dobivamo e, pritožbe strani državljanov glede e, nadzora oziroma kontrol, ki se izvajajo na notranjih mejah Evropske unije komisija vse to skrbno nadzira, ampak vseeno pozivamo vse, ki opazijo kakršnokoli izvajanje to vrstnih dejavnosti na trajnih mejah, da to sporočijo komisiji. Države članice imajo sicer v izrednih pogojih eh, možnost, da ponovno uvedejo nadzor nad notranjimi oziroma nad svojimi mejami. In v šestih mesecih, ki jih zajema poročilo, sta dve državi, Španija in Poljska, izkoristili to možnost. V času, za katero velja poročilo, pa je še Norveška um, obvestila komisijo, da bo uh, postila nadzor nad uh, svojo uh, mejo s Švedsko v času podelitve uh, Nobelove nagrade za mer v Oslu. poročilo, oziroma poročilo pravi tudi, da kar zadeva širitev šengenskega območja, Romunija in Bolgarija v popolnosti izpolnjujete eh, pogoje za sprejem v šengensko območje. To je bilo predstavljeno na svetu za PNZ in eh, svet je to pozdravil. Zdaj pa še poročilo eh, v zvezi z vizumskimi vprašanji. Sistem VIS, vizumski informacijski sistem, velja tudi zdaj za nove regije, za bližnji vzhod in za zalivske države. Upam, da bo tudi v teh dveh regijah dobro deloval. Upam, da ste prijeli poročilo, da ste ga prebrali, da ste z njim zadovoljni in če imate kakršne koli pripombe, komentarje, vprašanja, jih kar naslovite na nas. Komisija bo še naprej poročilo pripravila vsake šest mesecev in eh, veseli smo kakršnega koli eh, doprinosa z vaše strani. Hvala. Najprej hvala, gospod Pajk hvala, ker ste v imenu komisije predstavili poročilo in ga tudi verjetno pripravili. Verjemo, da glede na to, kako dolga je bila današnja razprava, morda ni najbolj pravi čas za razpravo o tem, ampak vse eno. Razpiramo razpravo, gospod Papa Nikolaj prvi. Najlepša hvala, predsednik. Zahvaljujem se komisiji za drugo poročilo o šengenskem območju letos. Prebral sem si poročilo in opazil sem, da se poročilo zamenja, eh, začenja z opisom dogajanja na zunanjih mejah Evropske unije, še posebej, kar zadeva, še, še posebej eh, v zvezi z grško, turško, kopensko mejo. V poročilu so omenjeni pozitivni koraki naprej. V poročilu lahko tudi vidimo, da komisija, eh, da je komisija časih ehm, dejala, da Grčija ne dela vsega, kar je njene moči, da bi postrila nadzor na to mejo. Zdaj pa v drugem letnem, letošnjem poročilu vidimo, da je bil dosežen napredek. 1800 dodatnih pripadnikov e, mejne straže je bilo poslanih na grško-turško mejo in ti zdaj nadzirajo e, pretok migrantov. Zanima me, um, ali bo Grčija morda prejela dodatna sredstva strani komisije za nadzor nad grško-turško mejo, zvonanjo mejo Evropske unije, kajti to je zelo uh, intenzivn, intenzivn, um, intenzivn proces oziroma intenzivn nadzor, ki se izvaja in zato potrebujemo tudi dodatna sredstva. Zato me zanima, ali bo komisija tudi eh, v prihodnje um, zagotavljala sredstva. Hvala. Hvala. Gospa Zipel, vprašanje morda samo na kratko. Pri eni drugi točki na dnevnem redu danes smo um, dejali, da obstaja mehanizem glede spoštovanja kopenhanskih kriterijev za države kandidatke, ampak da se to ne preverja pri državah članicah. Tudi pri šengenskem območju bi bilo dobro, da eh, ne opazujemo samo zunanjih meja, ampak da si pogledamo tudi dogajanje na notranjih mejah. V preteklih letih smo vedno znova lahko v poročilih videvali, da obstajajo težave na notranjih mejah Evropske unije. Zato moramo to še posebej pozorno spremljati. Saj v javnih razpravah se veliko razpravlja o zunanjih meja, o notranjih pa ne. Zato se mi zdi zelo pomembno tega, oziroma da se to tudi spomnimo. Da se na to tudi spomnimo. Hvala. Hvala. E, gospa Pajk, želite še kaj dodati? To, da sta dva, člana, dva poslanca postavila vprašanje. Ja, najprej hvala. Najprej ne povem, da smo zelo veseli, da se je stanje v zadnjih mesecih na grško-turški kopenski meji izboljšalo. E, Zavedati se moramo, da eh, je prišlo tudi do eh, spremembe v migracijskih tokovih, kajti tudi ljudje, ki organizirajo nezakonite prehode meje, vedo, da se določeni eh, deli meje nadzorujejo bolj kot drugi in se ustrezno prilagodijo. Oziroma, um, te takoje ustrezno prilagodijo. Upazili smo, oziroma bili smo tudi priča določenim um, nesrečam na morju, torej nesrečam migrantov in uh, zato bo Frontex uh, dobil dodatna sredstva za uh, boljše izvajanje nadzora nad uh, pomorskimi mejami. Slišali smo, da se je za nadzor meja treba. Uh, tem ukrepom nameniti več sredstev in da je treba uporabljati najbolj sodobno opremo. Komisija bo zato nagotovila vsa potrebna sredstva znotraj sklada za nadzor nad zunanjimi mejami. Parlament se je s tem že strinjal, upam pa, da bo tudi svet um, pritrdil našemu predlogu. Tega ne morem obljubiti, ampak upam, da bomo lahko v naslednjem poročilu že zapisali, da uh, je prišlo do uh, te spremembe. Tu moramo um, še naprej upravljati eh, uh, naše, naše naloge in um, upam, da bo tudi v prihodnem poročilu to dobro odraženo. Uh, kar pa zadeva notranje meje. Tudi komisija podobno spremlja dogajanje na notranjih mejah, pa tudi pri eh, ocenjevanju šengenskega mehanizma veste, da poteka dialog med svetom, parlamentom in komisijo. Dobro je, da uh, se sistem upošteva in da nadzor nad notranjimi mejami ni takšen kot. Uh, si ga ne želimo. Hvala. Najprej hvala, gospa Pajk, še kak komentar, morda strani poslancev, ne. Gospa Pajk, potem se vam zahvaljujemo za to, da ste danes prišli na eh, sestanek našega odbora. Hvala, ker oziroma zdaj pa se zahvaljujem eh, vsem poslancem, asistentom, ne nazadnje pa tudi tolmačem, ki tej hiši večjezičnosti Evropskega parlamenta tako dobro pomagajo. Želim vam vse lepo v času božičnih, božično-letnih praznikov in vam želim, da v prihajajočem letu 2013 končno ogledamo luč na koncu tunela te eh, dolge krize, zaradi katere vsi tako zelo trpimo in zaradi katere je Evropska unija pod takšnim pritiskom, kot že dolgo ne. Želim vam torej vse dobro, odbor Libe pa bo z delom nadaljeval 10. januarja ob 9. uri zjutraj. Do takrat vam želim vesel Božič in zrečno novo leto.